So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. Ähm Tako, kolegice in kolegi, lep pozdrav, dobrodošli. Danes äh, je 38. dan naših äh, protestnih aktivnosti proti enostranski uvedbi delovnih pogojev, zato bomo z delom končali natančno ob predvideni uri predsedujoči nadaljuje. Torej, znam vseh eh, znanih eh, razlogov. Danes prihaja do zamude prihoda kolegov zaradi vrha NATO. Eh, to se pravičujem našemu gostu danes tu, da bo njegov nastop tu potekal pred zanemrljivo številčno publiko. Vseeno pa me veseli, da lahko tu v naših vrstah pozdravim bolgarskega ministra za finance Goranova, ki bo spregovoril v imenu zdaj že nekdanjega bolgarskega predsedstva. Hvala za vašo prisotnost. Preden začnemo z delom, bi vas rad vse obvestil, da je včeraj potekal prvi trialog na temo BRRD. Najprej smo opredelili metodo dela in pa se lotili tudi najtežavnejših tematik za ta trialog, oziroma vsaj identificirali smo najtežavnejše tematike. In sicer identifikacija MRL-a in vprašanje eh, zgornje meje za podrejene obveznosti, to so vprašanja, kjer so predstavniki parlamenta in sveta najbolj vsak sebi. Naslednji trialog bo 11. na to 26. septembra. in eh, tukaj bo podeljen tudi mandat za tehnični trilog. Toliko, kar zadeva obvestila predsedstva, zdaj mi pa dovolite, da še povem nekaj besed o postopku, ki se ga bomo lotili eh, danes. Običajna zgodba, najprej 10 minut, da bi predsedujoči Ekofina, potem pa pet minut časa za vprašanja in odgovore, tudi z možnostjo dopolnilnih vprašanj, če v vse to opravite v petminutnem okvirju. Torej, potem, ko bodo nastopili vsi predstavniki političnih strank, bomo nadaljevali po Dontovem sistemu in sicer po vrstnem redu političnih skupin. Če bo dovolj časa, bomo dialog nadrejevali tudi še v postopku proste razprave. Torej, še enkrat, eh, lep pozdrav, gospod Goranov, beseda je vaša, izvolite, deset minut časa imate na voljo. Ladies and gentlemen, the colleagues, eh, please prepare yourself to... Gospe in gospodje, prosim, pripravite se na to, da boste prisluhnili bolgarščini. Uvaženi gospodin predsedatostvaš, uvaženi členove na komisije TPI. Spoštovani predsedujoči, spoštovani člani in članice odbora za ekonomske in eh, finančne zadeve. Pred šestimi meseci sem vam predstavil prednostne naloge bolgarskega predsedstva. Evropskemu eh, svetu na področju eh, ekonomskih vprašanj. Takrat sem izpostavil pomen konstruktivnega dialoga med Evropskim parlamentom in svetom. To je ključnega pomena, če želimo doseči naše cilje. Danes pa, danes pa lahko rečem, da smo dosegli dobre rezultate in eh, ti so odraz dobrega sodelovanja. To je pomembno tudi za dolgoročno prihodnost Evropske unije. Tekom bolgarskega predsedstva ni bilo aktivnih trialogov na, na področju finančnih storitev. Vseeno pa bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za vašo zavezanost eh, k, k konstruktivnemu dialogu. Eh, srečali smo se s številnimi eh, poročevalci pri številnih eh, dosejih in ta dialog je treba nadaljevati. Upam, da bomo videli rezultate tekom avstrijskega predsedovanja. Bolgarsko predsedstvo je delovalo odprto in pregledno, poskušalo je upoštevati vse različne interese deležnikov. Organizirali smo več posvetovanj na politični in na strokovni ravni in to z ekipami vseh držav članic sestali smo se z evropskimi institucijami, evropskimi nadzornimi organi, eh, organizacijami eh, podjetij, organizacijami potrošnikov. 196 eh, sestankov organov sveta ECOFIN smo organizirali, kar pomeni skoraj 50 odstotkov, se vračujem 15 odstotkov vseh sestankov tekom bolgarskega predsedovanja. 37 dosejev eh, na področju ekofina smo imeli, pri 18 smo prišli do eh, skupnega pristopa sveta, sodelovali smo s Evropskim parlamentom, veliko smo naredili, kar se tiče eh, zakonodaje za banke, eden od glavnih ciljev bolgarskega predsedstva, ki eh, je zapisan tudi v skupnem programu TRIA, se je nanašal ravno na zmanjševanje eh, tveganja v bančnem sektorju po intenzivnih eh, pogajanjih in po več kot 200 bilateralnih in večlateralnih sestankov smo dosegli skupni pristop pri bančnem sešnju. Dosegli smo kompromis pri vprašanjih, ki so izjemno kompleksna in ki razdvajajo, kjer so stališča držav članic zelo različna. Uvedba novih pravil bo neposredno vplivala na zagotavljanje finančne stabilnosti in zaupanje v bančni sektor. S tem bomo eh, lahko naredili še več v boju proti ekonomski in finančni krizi. Ta kompromis bo odprl vrata za bolj politično razpravo o eh, po razdeljevanju tveganja v tem sektorju. Tri mesece po objavi predloga uh, uredbe o spremembi uredbe uh, 924, kar se tiče nekaterih uh, dajatev za čezmejne, uh, čezmejna plačila in za uh, menjave, smo se uh, dogovorili o pogajalskem mandatu z Evropskim parlamentom, to je dobro za podjetja, zato ker smo uskladili eh, čezmejne dajatve. Podobno velja za nacionalna plačila v nacionalnih valutah držav članic zunaj evromoča. Veliko napredka smo dosegli eh, tudi pri razpravah na visoki ravni o eh, predlogu spostavitve evropske scheme jamstva ulog. Predsedstvo je predlagalo Eh, poročilo o uravnoteženem napredku. Kar se tiče zakonodajnih ukrepov v zvezi s kritimi obveznicami, smo se s tem začeli ukvarjati sredi maja 2018. Takrat torej nismo imeli ravno veliko časa, ampak vseeno smo dosegli precej napredka. Eh, imeli smo tri seje na to temo in o njej smo se pogovarjali na dolgo in počes. Pripravili smo tudi kompromisno besedilo, za eh, uredbo o bonitetnem nadzoru kritih eh, obveznic eh, in na temo nekaterih drugih elementov direktive. Bolgarsko predsedstvo je začelo intenzivna pogajanja o dveh zakonodajnih predlogih znotraj svežnja za slaba posojila. Napredek na tem področju je seveda tesno povezan z cili oziroma prioritetami bolgarskega predsedstva, kar se tiče zmanjšanja tveganja v eh, bančnem sektorju in dograditve bančne unije. Še naprej gradimo unijo kapitalskih trgov, reči pa moram tudi, da je bolgarsko predsedstvo doseglo eh, uravnotežen kompromis eh, o zakonodajnem predlogu vzpostavitvi produkta Eh, osebnega pokojninskega zavarovanja. Po razpravah v Koreperju 19. junija smo eh, dobili mandat za pogajanja med eh, svetom in Evropskim parlamentom. Upamo, da se bomo o poklicnih pokojninskih institucijah ponovno pogovarjali tekom pogajen. Ta predlog je seveda pomemben za Unijo kapitalskih trgov. Spoštovani poslanci in poslanke, septembra bi morali glasovati o stališču Evropskega parlamenta in upam, da se bo ta proces na to nadaljeval. Uspešni smo bili tudi pri razpravah o svežnju, o odpravi ovir za čezmejne naložbe. To je bilo objavljeno marca letos. Po intenzivnih pogajanjih smo uspeli doseči dogovor o mandatu za pogajanja z Evropskim parlamentom. Bolgarsko predsedstvo je trdo delalo tudi eh, pri eh, Evropskem sistemu finančnega nadzora. To je seveda politično izjemno občutljiva tema. Sedem sestankov eh, smo organizirali, obravnavali smo različne komponente predloga Evropske komisije, predlagali smo alternativne rešitve. Dosegli smo tudi veliko napredka pri razpravah o drugem predlogu spremembe uh, uredbe o infrastrukturi evropskih trgov. Želeli smo ukrepiti nadzorni sistem centralnih nasprotnih strank. Začeli smo tudi razpravo o svežnju direktive in uredbe o novem bonitetnem režimu za posrednike pri eh, investicijah. Eh, ta svežen so države članice podprle. Delali smo tudi na zarovalniških produktih. Kar se tiče davčne politike, smo imeli veliko pričakovanj, veliko uh, upanja. osredotočali smo se na boj proti goljufiji, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Po objavi časovnega načrta, ki ga je razvilo predsedstvo januarja eh, letos, je bolgarsko predsedstvo začelo delati na sedmih odprtih dosjejih. Prizadevali smo si za politični dogovor, ki je bil dosežen marca 2018 eh, o Eh, direktivi DAC 6, ki se nanaša na čezmejne sporazume in to je bilo z političnega vidika izjemno pomembno. Po eni strani smo s tem namreč poskrbeli za davčno preglednost, za boj proti eh, agresivnemu davčnemu načrtovanju, po drugi strani pa smo izpostavili našo podporo izvajanju in spoštovanju pravil. naše predsedstvo izpostavilo ta dosej. Zavezali smo se tudi k nadaljemu delu pri eh, doseganju zgodnjega dogovora. Delovna skupina se je sestala štirikrat, eh, sestal se je tudi Koreper. Dosegli smo dogovor pri petih od sedmih eh, dosejih. Po intenzivnih pripravah je ECOFIN dosegel dogovor o kompromisnem besedilu in 25. maja letos je bil ta dosje na to zaprt. Kar se tiče obdavčanja digitalnega gospodarstva, smo to prav tako izpostavili kot eno od prednostnih nalog našega predsedstva. 21. marca je komisija objavila svežen za obdavčanje digitalnega gospodarstva, predsedstvo eh, je vse skupaj analiziralo in pripravilo razprave eh, tekom marca, eh, ko je potekalo neformalno srečanje ob kosilu, pa tudi aprila. Delovna skupina na visoki ravni 18. aprila je prav tako razpravljala o tem, o tem smo razpravljali tudi na neformalnem srečanju v Sofiji aprila. Odzvati se moramo na izzive in si prizadevati za uh, skupen pristop. Drugi predlog je bil svežen digitalnih storitev, štiri sestanki so bili organizirani. Obravnavali smo posamične eh, člene eh, in zasedanje 13. junija Eh, je na to privedlo do eh, kompromisnega besedila. Delovna skupina na visoki ravni eh, je 17. aprila razpravljala o odprtih dosejih. Prizadevali smo si za čim eh, širši eh, davek na dohodek eh, pravnih oseb na evropski ravni v predsedstvu. K temu se bom še vrnil. Kar se tiče vprašanja davkov, smo dosegli naše prioritete in sprijeli predlog komisije, predlog ukrepov, s katerimi se lahko borimo proti eh, goljufi na področju davka na dodano vrednost. Šli smo okrepiti administrativno sodelovanje, eh, menili smo namreč, da lahko s tem zmanjšamo goljufi na področju davko. Dorekli smo tudi dosje o minimalnih standardih eh, za stopnjo DDV, ki je 15 odstotna. Veliko energije smo vložili v to, da bi vzpostavili nov evropski sistem za odvajanje davka na doda, eh, dodano vrednost. Kar se tiče eh, MSP-jev, smo s komisijo sodelovali pri oblikovanju posebnega režima za mala in srednje velika podjetja. Pogovarjali smo se tudi o dosjeju o zmanjšanih eh, stopnjah DDV, to je del svežnja za DDV. Razpravljali smo tudi o večletnem finančnem okviru. Razprava se je začela na začetku bolgarskega predsedstva 9. marca. Smo organizirali konferenco na visoki ravni v Sofiji, potekala je izmenjava mnen. Na tej konferenci maja smo začeli s tehničnim delom, pri tem svežnju v posebni delovni skupini za večletni finančni okvir. Objavili smo tudi eh, predloge za naslednjo fazo dela v svetu in izpostavili tiste elemente, o katerih moramo še razpravljati. Kar se tiče pomena strukturnih reform, eh, s katerimi bomo izboljšali učinkovitost eh, gospodarstva v Evropi, smo trdo delali za to, da bi okrepili eh, program strukturnih reform. Dosegli smo skupni pristop sveta, kar se tiče koordinacije ekonomskih politik v Evropski uniji, vse skupaj potekalo brez eh, težav, to je tako imenovani evropski semester. Eh, in sedaj naj sklenem. Predsedstvo se eh, veda ne more prevzeti vse zahvale, ne gre za to, da bi mi upravili vso to delo, gre za številne ljudi, številne akterje, ki pri tem sodelujejo in upoštevati je treba dinamiko tega dela. Včasih je vse skupaj izjemno zapleteno, ampak takrat, ko prevlada modrost, neka vizija prihodnosti, lahko uspemo. Pomembno je, da te teme obravnavamo na visoki politični ravni. Vsa mnenja so namreč eh, pomembna, pomembno pa je seveda tudi izvajanje v praksi. Eh, šel sem preko eh, časa, ki mi je bil odmerjen za govor, ampak hvala. Hvala lepa za obsežen uvod, sedaj pa v imenu um, političnih strank. Prvi dobi besedo koordinator Burkhard Balc. Like uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi vam rad čestital, gospod uh, minister, vam in vaši ekipi, tako v Bruslju kot tudi doma, za uspešno predsedovanje Evropskemu uh, svetu predsedovali ste tekom eh, nekaterih eh, pomembnih dogodkov eh, na področju zakonodaje za ekonomske in finančne zadeve. Kot ste že povedali, je bilo pri številnih dosegih doseženega veliko napredka, ampak številni dosegi še vedno ostajajo odprti. Imam kratko vprašanje. Kje vidite manevrski prostor za hiter napredek in katere so prioritete na strani sveta, glede na to, da se mandat Evropskega parlamenta so zakonodajalca izteka čez leto dni. Kaj še lahko dosežemo v tem zakonodajnem mandatu z vidika sveta? To sta moji dve vprašanji. Hvala. Izvolite, minister. Благодаря за въпроса. За мен. Najlepša hvala za to vprašanje. po mojem mnenju lahko dosežemo več rezultatov v tem eh, mandatu Evropskega parlamenta. Eden od največjih dosežkov našega predsedstva eh, je bil ta, da smo presekali gordijski eh, vozel bančnega svežnja. Države članice so se namreč pogovarjali o tem, kaj naj bo prvo na dnevnem redu, zmanjševanje tveganja ali porazdelitev tveganja. Razprava je bila težka, napredka sploh ni bilo v zadnjih nekaj eh, letih, zato ker niso prevladali ne eni ne drugi argumenti. Zahvaljujoč trudu vseh eh, v svetu, še posebej zahvaljujoč eh, Franciji in Nemčiji, ki sta veliki gospodarstvi in ključni akterje v tem procesu, smo uspeli razrešiti to vprašanje. tolmači se soočamo s tehničnimi težavami in eh, nažalost ne moremo tolmačiti ministra. Nisem, nisem golem optimist, če potemate za eh, korporativno današnjo osnovo. Okay. Ne sem, ne sem eh, optimist, če po odnošenju na eh, korporativno današnjo osnovo možda naprednjem.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 korporativno danes. Kar se tiče davčne osnove za dohodek, eh, za eh, davek na dohodek eh, pravnih oseb, lahko povem, kaj se me je najbolj dotaknilo. To sem tudi povedal tekom enega od sestankov. Zahteve za konsens so nekatere države članice uporabile za to, da bi usilile eh, svoje stališča pri bolj preprostih eh, temah. V dveh primerjih je ena država blokirala določene zakonodajne odločitve, zato da bi usilila svoje mnenje oziroma pokazala, da se ne strinja eh, z neko drugo državo članico. Upam, da temu ne bomo priča preveč pogosto. Ampak tekom našega predsedovanja se je to nažalost zgodilo. Kar se tiče finančnih dosejev, upam, da bo avstrijsko predsedstvo eh, doseglo več napredka. Veliko smo delali na tem, ampak eh, ti dosejji so izjemno zapleteni. Gre za dosjeje, ki se nanašajo na finančne storitve, na gradnjo kapitalske, eh, trga, kapitalskega trga. To so zapletene zadeve, ampak prepričan sem, da bomo še eh, znotraj tega mandata parlamenta dosegli uspeh, ampak verjetno eh, tega ne bo brez potrditve večletnega finančnega okvira. Vielen Dank, ähm, Herr Minister, für die SND jetzt in Ermangelung von Frau Beres, die noch nicht bei uns Hvala lepa, gospod minister. V imenu SD sem na vrsti jaz, ker gospe Beres ni in eh, se upravičujem, ker moram z predsedstva zastaviti nekoliko neprijetno vprašanje. To ne zadeva zgolj bolgarskega predsedstva, to zadeva kolikor slišimo, tudi avstrijsko predsedstvo in tudi predsedstva, ki bodo sledila. In sicer gre za poseben preiskovalni odbor Taxe 3, za odbor za preiskovanje državno organiziranega izogibanja plačila davkom in eh, pranju, pranja denarja. Torej, tu gre za vprašanje izogibanja davkom in vseh eh, zakonodajnih predlogov s tem v zvezi in v tem odboru naj bi tudi odločili o tem, kako naprej na podlagi zaključkov odbora takse 1, takse 2 in rezultati preiskovalnega odbora o panamskih dokumentih. In odbor Ekon ni tisti, ki je vodilni pri tej tematiki. Ne? Ekon sploh ne obravnava te tematike, razen pri, eh, razen, eh, pri takse 3. Takse 3 je tisti ključni odbor, ki vse to obravnava to je problem naših eh, notranjih organizacijskih težav. Eh, bolgarsko predsedstvo nam je na vprašanje, ali jih bomo lahko povabili, na predstavitev pred odborom eh, Taxe 3, kar zadeva delo na podlagi Taxe 1, Taxe 2 in panamskih dokumentov ampak ta odbor Taxi 3 je to zavrnil, čež da je Ekon glavni oziroma vodilni eh, partner. To je nespremljivo za parlament. Mi smo tisti, ki odločamo, kdo je za kaj odgovoren in eh, to je tudi skladno z resnostjo, načelom resnosti sodelovanja. Vemo, komu svet odgovarja in eh, moje vprašanje bi bilo, mm, ali je prišlo morda še do kakšnega drugega razloga, zaradi katerega morda bolgarsko predsedstvo ni sodelovalo z odborom Taxi 3 in eh, potem še prošnja za vašega naslednika v avstrijskem predsedstvu, da se tega lotimo konstruktivno in da tu naredimo nek napredek, kajti kako lahko mednarodnim podjetjem jasno pokažemo, da morajo nastopiti tu pred nami, če pa niti institucije, ki so z nami skupaj, ki z nami skupaj delajo na, na ta isti tematiki, niso pripravljene na sodelovanje. Zbiram, če to je izključitevno važno za Evropski parlament. Najlepša hvala. Razumem, da je to zelo pomembno za Evropski parlament. v svetu smo posvetili veliko časa razpravam o davkih in predvidevam, da bo avstrijsko predsedstvo še tesneje sodelovalo z vami glede te teme. Imate pa prav, Evropski parlament je tisti, ki uh, eh, samo odloča o lastnem internem delu, podobno velja za svet, ki se samo odloči, kako bo uh, komuniciral in sodeloval z drugimi institucijami. Upravičujem se, če uh, se vam je zdelo, da tukaj uh, ni vse potekalo tako, kot bi moralo, ampak mi smo na tem veliko delali. Eh, menimo, da je odbor Ekon tisti, kjer lahko ta razprava poteka. Razen tega pa bi povedal samo, da bo morda avstrijsko predsedstvo imelo več časa, še posebej sedaj tekom poletnega odmora, da bolj aktivno sodeluje z Evropsko komisijo pri tem dosjeju. Če pa obstajajo dvomi, če se porajajo dvomi glede sodelovanja med eh, svetom in eh, parlamentom, potem lahko za to okrcate mene kot finančnega ministra. Um ja, sodelujemo konstruktivno. Ne gre za to, da ugotavljamo, kdo je zakaj kriv, gre za to, da opredelimo, kako bodo stvari potekale konstruktivno naprej. Mislim, da gre za nek nesporazum na svetu in mislim, da je pomembno, da se tu jasno opredeli, kdo je pristojen. Imamo še tri eh, odbore, ki se tematsko ukvarjajo s to tematiko. Odbor Libe, kar zadeva vprašanje pranja denarja. Mm, tam eh, je to pogosto neposredno povezano z izogibanjem eh, davkom. Potem je tu tudi odbor Juri, ki se glede številnih davčnih vprašanj hm, znajde v položaju vodilnega odbora, ko gre za poročanje po posameznih državah, potem imamo odbor kont, od kont eh, deve. In če želimo vse to združiti, smo v posebnem preiskovalnem odboru Taxi 3 ustvarili pač nek gremi, v katerem poslanci z vseh obenjenih odborov sodelujo. Če bi morda to lahko razčistili v svetu, bi bilo to vsega kor zelo koristno za naše nadaljne sodelovanje. Torej, hvala lepa. Naslednji na seznamu predstavnik EKR, ampak trenutno nikogar iz vrste EKR ni tu, tako da Petr Ježek v imenu skupine ALDE. Well, thank you, Chair. As a chair of Tax Three Committee, I'd like to come back to the issue you raised because I. Najlepša hvala. Kot eh, predsednik odbora Tax Three bi rad izpostavil temo, ki eh, je izjemno pomembna, kot ste dejali. Veliko časa smo porabili za komunikacijo z ministrom in eh, njegovimi kolegi glede povabila v odbor takse. Sam sem izpostavil, da je odločitev, da je glavni eh, sogovornik eh, drugi odbor napačna odločitev eh, glede na strukture sveta in glede na eh, strukturo bolgarskega eh, parlamenta. Mi spoštujemo vaše. Eh, pristojnosti, pričakujemo pa isto z vaše strani. Kot ste slišali, je bil spostavljen eh, posebni odbor takse 3 in to zaradi posebnih razlogov, zaradi eh, izogibanja davkom in eh, utaje davkov. Izgubimo en biljon evrov letno samo v Evropski uniji. In Evrobarometer kaže, da želi 75 odstotkov evropejcev, da naredimo več v boju proti izogibanju davkom in eh, davčnim utajam. Odbor Takse 3 ima jasen mandat za to in bojim se, da je po mojem mnenju bolgarsko predsedstvo eh, postalo predsedstvo, ki se je na nek način izogibalo sodelovanju pri tej eh, temi. Čakali ste. A je bila ta odločitev, da zavrnete uh, obisk vaša odločitev ali bila to uh, odločitev uh, eh, morgarske vlade, sveta, čigava je bila. Sedaj moramo delati s trenutnim predsedstvom in uh, to situacijo predstaviti v bolj pozitivni luči. Hvala. Smisel, če mogo breme odeliti me na to, prosim, tvrde mnogo dramatizirate, vi ste dostačni. Najlepša hvala. Preveč časa sem posvetil tej temi, mislim, da je nastala ena cela drama, ki ni potrebna. Prepomem, preveč pomembni ste, da bi potrebovali dodatne eh, dokaze za svojo pomembnost. Odločitev je bila moja, sprejel sem jo zato, ker na ta način razumem ulogo tega preiskovalnega odbora. Vedno smo bili pripravljeni sodelovati s parlamentom glede katere koli zadeve. Mislim, da nima smisla, da se spuščamo v preteklost. Eh, kar pa se tiče vašega vprašanja, kdo je odločil, da bo tako, to sem bil jaz. Petra? Du hast noch zwei Minuten. Okay. Well, and in, in, in retrospect. Izvolite, gospod eh, Ježek, še enkrat. No, eh, potem pa bi vas rad vprašal, če bi spremenili svojo odločitev, glede na to, kaj se je zgodilo, oziroma kako bi sami svetovali eh, avstrijskemu predsedstvu vizavi odbora Taxe 3. To je vaš problem. Jaz se oziram zgolj v prihodnost. war der Vorsitzende des Taxe 3 Sonderermittlungsausschusses und als nächstes. Ja, naslednji Ernest Urtasun v imenu zelenih. Um, Hvala. Eh, predsedujoči, tudi sam bi se pridružil. Povedanemu, kar zadeva odbor takse in tudi mi upamo, da bo vse avstrijsko predsedstvo spremenilo to, kar se je dogajalo pod prejšnjim predsedstvom. Ampak moje vprašanje eh, ne zadeva tega. Menim, da je bilo vaše predsedstvo dokaj uspešno, kar zadeva svežen o zniževanju oziroma obladovanju tvegan. Zdaj je rezultat takšen ali drugačen, ampak eh, uspeh je vaš. Dejstvo je, da se na področju obdavčitve stvari ne premikajo naprej tako hitro, kot bi se morale. Še posebej me zanima poročanje po posameznih državah. Mislim, da ste to že omenili v svojem uh, v svojem uvodnem nagovoru. In zanima me, kako vi vidite mm, stanje pri CBCR. Katere države so tiste, ki so manjšina, ki eh, blokira dogovor? In zanima me, ali vidite morda neko možnost, da bi pod naslednjim predsedstvom vendarle deblokirali ta dosje. Hvala. Sem, sem osoben optimist, če točno po ta tema. Ja, sam sem kar optimističen. Glede napredka pri tej temi. Dejstvo pa je, da je več držav članic, ki ima zadržke glede tega dokumenta. Verjetno veste, katere so. pripravlja se ocena učinka, glede tako imenovanih zamrznjenega besedila, ki smo ga predlagali. E, eh, meni pa, da razprava v svetu ni dovolj odkrita, ni dovolj jasna in so določene države članice, ki se ne želijo odreči relativni prednosti, ki jih ponujajo njihovi davčni sistemi. še naprej torej imajo določene države davčno prednost in zato ne vem, ali bomo lahko ravno na kratek rok dosegli kak napredek pri tem, da se jo Ne vem, ali bomo kljub eh, zelo energičnemu pristopu trenutnega predsedujočega uspeli doseči kakšen napredek pri tem eh, dosjeju. No, še dve minuti imam, bi moje drugo vprašanje potem bilo. Povezano z razpravami o evroobmočju. po deklaraciji z Mesenburga mislim, da bi morali stvari steči naprej ta mesec, eh, vendar pa me zanima, ali nam lahko poveste kaj glede nemško-francoskega predloga, glede stabilizacijske funkcije eh, proračuna. Kot član Ekofina bi bilo vaše stališče s tem v zvezi vsekakor zelo zanimivo slišati. Jaz kategorično verjamem, če eh, je posilna. Hvala lepa. Ja, vsekakor menim, da je močnejše evroobmočje vsekakor nekaj, kar pomeni tudi močnejšo Evropo. Kar zadeva Bolgarijo, veste, da imamo mi obveznost vstopiti v evroobmočje v skladu s PDEU. Trenutno imamo v Bolgariji tako imenovani sistem valutnega odbora, kar zadeva pa francosko-nemški predlog. Ja, seveda, to ni popoln dokument, ampak vendarle ponuja določene odgovore. In, uh, mislim, da je pomembno, da se največje države članice zdaj lotevajo vprašanj, ki so odprta že leta in leta. Ta vprašanja, ki zadevajo prihodnost denarne unije, so ključnega pomena. Edino, kar je, je, da nisem čisto prepričan, ali ima proračunski element tu kako vlogo. Ampak to bo tema prihodnih razprav in to vsega, kar ni najpomembnejša komponenta francosko-nemškega predloga. Vsega, kar pa podpiram predloge teh dveh vodilnih držav članic. Vielen Dank. Jetzt käme eigentlich für die GUE Miguel Viegas. V imenu GUE Miguel Viegas. Izvoli. Lep pozdrav. Dve vprašanje. Javni dolg. Javni dolg je nekakšna časovna bomba v državah kot je moja. In zelo hitro se stvari lahko prelevijo iz eh, zelo ugodne v zelo neugodne razmere. Zelo ugodnih v zelo neugodne razmere. In mene zanima, kaj nameravate storiti s tem v zvezi, kar je izredno pomembno za stabilnost evroobmočja in pa tudi za individualno stanje posamezne države članice. Potem, in tu gre za vprašanje obdavčitve. In eh, CCTB. To je nekaj, s čimer bi lahko rešili številna vprašanja, vezana na iskanje najugodnejšega davčnega režima. Ali lahko, po vašem mnenju, kaj pričakujemo še pred koncem tega mandata parlamenta? Hvala.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 Eh, proti BDP-ju in eh, to nameravamo znižati na 20 odstotkov v, eh, v prihodnem obdobju. In upamo, da bo trenutna generacija dovolj odkrita in porabila le toliko, kot zasluži. Države se vsekako lahko znajdejo v situaciji, ko niso v položaju, da plačajo, za, da plačajo in poplačajo javni dolg, in da ne bodo neskončno odvisni od solidarnosti. Veliko je tvegan, veliko je nevarnosti, ampak v še bolj poglobljeni razpravi bi vse to lahko. Mislim, da predstavili tudi mnogo bolj uh, temačno, kot sem jaz to zdaj predstavil. Pravila so jasna, morda moramo biti nekoliko manj dvolični, ko nekdo ta pravila krši in eh, da nismo tako zelo fleksibilni, kot eh, želimo ali pogosto smo. Tako da, kar zadeva CCTB, naj ponovim aprila smo podali oceno učinke, kar zadeva CCTB. Mm, skupna metodologija, skupna hipoteza, ta, ta ocena zdaj je v pripravi za posamezne države. Mi smo že predložili neko osnovo ki, jih, eh, ki jo posamezne države članice lahko uporabljajo za potrebe te ocene. Ker zadeva Bolgarijo, je to enostavna zgodba. Naš davčni sistem je zelo enostaven, imamo dokaj eh, nizko davčno stopnjo za dobiček pravnih oseb in dokaj široko davčno osnovo. Politiki v nekaterih državah članicah verjetno iščejo podoben. Eh, rezultat in to skušajo doseči z skupno evropsko rešitvijo. Ampak mislim, da je to pretežko doseči vse v tem mandatu. Kaj ti številne države članice, ki imajo konkurenčno prednost, bodo morale morda potem uporabiti nižjo davčno stopnjo, da na ta način konkurirajo eh, drugim eh, teritorijem. Tako da, ne vem, no, kot rečeno, nisem preveč optimističen, mislim, da ne bomo dosegli rezultata še v tem mandatu. Vsekakor pa bo to vplivalo tudi na največja in najmočnejša evropska gospodarstva, ki so v preteklosti kar dobro servisirale svoje davčne sisteme, v preteklih letih jih mora zdaj nekoliko prevetriti te sisteme. Ja, hvala lepa. FDDN je NEF, eh, nimate prisotnih v imenu ELS, Brokart Balc kot koordinator. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi nekoliko spregovoril o vprašanju vstopa vaše države v evroobmočjo. Komisar Moskovič je nedavno dejal, da je Bolgarija nedvomno naslednja članica evroobmočja. Vaša država izpolnjuje vse konvergenčne kriterije v tem trenutku in eh, kot ste dejali sami, ste pripravljeni vstopiti v ERMA 2 še letos. Ampak, kot veste, komisija pa tudi ECB argumentirata, da je najprej treba vstopiti v bančno unijo, preden se potem vstopi v čakalnico za evroobmočje, se pravi ERM2. To oklevanje vsekakor lahko pripišemo težavam, s katerimi se je bančni sektor v Bolgariji soočal v zadnjih letih. Dolžniška kriza je pokazala, da ko ocenjujemo neko kandidaturo, je ta širša slika gospodarstva tista, ki jo je treba upoštevati, da se ognemo nestabilnosti in uh, učinku odmevanja negativnih posledic po celotnem evroobmočju. Kako torej vi vidite pripravnost vaše države in kako vi vidite argumentacijo komisije glede vrstnega reda. Hvala. Če počno od eh, tam, če dejstvitevno pres 2014. Hvala. Ja, naj začnem s tem, da povem, da smo leta 2014 res, da imeli krizo z eno od bank, omenili ste tudi še eno, še eno drugo banko, komercialno banko. Ne vem na podlagi česa, kaj ti stresni testi in preizkus kakovosti eh, sredstev oziroma premoženja ni izkazal ničesar eh, alarmantnega. No, leta 2016 se je upravila tudi ocena strani Svetovne banke in eh, mednarodnega finančnega eh, sklada glede finančnega sistema kot celote. Eh, zaključki te ocene so javni in ne izkazujejo nobenih resnih težav. Kar zadeva izjave komisije, to orisuje perspektivo, s katero se nihče ne. Katere nihče ne izpodbija, se pravi, da bo Bolgarija prej vstopila v evroobmočje. E, zdaj, kaj pa so izzivi, s katerimi se morate soočiti vi kot zakonodajalci? Namreč sama časovnica, kar zadeva bančno unijo, ni nikakor vezana na postopek, ki ureja čas, ki ga država prebije v e RM2. Tako da v bistvu ni nobenega tovrstnega legitimnega razloga za povezovanje bančne unije oziroma dve. Gre za zakonodajno vprašanje, ki ga pa je treba razčistiti, kajti če se držimo črke zakona, ni nobene zahteve za to, da najprej vstopimo v bančno unijo, na to pa šele v evroobmočje. Zdaj ja, seveda se strinjamo, da je eh, relevantno, da je nerelevantno in eh, tudi ne mogoče biti član evroobmočja, ne da si hkrati tudi član bančne unije, ampak dejstvo je, da ni nekih jasnih pravil, ki zadevajo enoten nadzorni mehanizem, ki ga predlagajo zdaj kot prvi korak v smeri vstopa Bolgarije v evroobmočje. Mi smo naše stališče jasno opredelili in zato pričakujemo, da bodo naši partnerji v evroobmočju tudi jasno opredelili podprli naše stališče, da naj Bolgarija sočasno vstopi tako v bančno unijo kot v ERMA 2. Zdaj, ja, seveda bodo potrebne določene priprave za vstop v bančno unijo in eh, odvisno od eh, hitrosti tega procesa, to lahko traja 6 do 12 mesecev, mi vsekakor smo pripravljeni stopiti na to pot. z, tudi jasnim razumevanjem dejstva, da je to cilj, ki ga želimo dobiti in upamo, da ko bodo kriteriji izpolnjeni, ne bo potem nelegitimnih eh, argumentov, kot smo jih imeli pri Schengenu glede vstopa v evroobmočje. Kajti to se potem spremeni iz ekonomskega v političen argument in to vse mislim, da spodbija eh, zaupanje Evrops v Evropsko unijo in v njeno delovanje. Hvala za ta odgovor. Naslednja na seznamu je skupina SD, gospe Beres eh, žal ni, zato bom jaz spregovoril v njenem imenu. Me pa zanima naslednje. Tu v parlamentu sem jaz poročeval z BRD in eh, CRR. Mislim, da smo prišli do dobrih rezultatov skupaj s kolegi v drugih odborih, zdaj čakamo na trilog. No, tekom pogajanj se je izkazalo, da imamo kar nekaj težav, kar zadeva povezavo med uh, gostujočo državo in državo gostiteljico, kar pomeni, da naj ne bi predili nikakršnih uh, izjem za kapitalsko ustreznost in uh, pretok kapitala. In zato mene zanima, kako vi vidite možnost uh, zaključka kapitalske unije brez takšnih izjem. Mislim, da bodo te izjeme potrebne in kar zadeva države gostiteljice, je tu vendarle potrebno določene elemente tudi upoštevati. Zdaj imamo med parlamentom in svetom dve popolnoma nasprotujoči si stališči, kar zadeva izjeme oziroma oprostitve, kar zadeva kapitalsko ustreznost in zanima me, kako vi to vidite. Prvo, dobrodošla, upam, da sem te dobro zastopal. въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. Ние много трудно постигнахме. Hvala lepa. Ja, zastavljate vprašanje, ki je dokaj delikatno. Moram reči, da je bilo zelo težko priti do kompromisne rešitve s tem v zvezi. Skratka, težko je, da na tem mestu razložim kako bi ta kompromis lahko spremenili, dopolnili s sodelovanjem Evropskega parlamenta. Vsekakor upam, da bo avstrijskemu predsedstvu uspelo doseči napredek pri tem dosjeju. Ampak naj povem še enkrat, da je bilo zelo, zelo težko doseči nek kompromis in pričakujem, da bodo prihodni pogovori med svetom in parlamentom prav tako težavni. Zato vas resnično pozivam, da ste kar se da fleksibilni, sicer mislim, da razprave o tem dosegu ne bomo zaključili ne vem kako hitro. Namen naj bi bil zaključiti zadeve v drugi polovici letošnjega leta, to je jasno povedano in moram tu povedati, ker zdi se mi, da včasih prihaja do eh, nesporazuma, čež da gre tu za soodločanje in da gre za nek, eh, neko nestrinje med svetom in parlamentom. In kot vedno pravim, za vsako neomajno eh, točko, ki nam jo servira svet, eh, je potem še ena neomajna točka, ki jo lahko servira parlament. Tako, zdaj pa prosta razprava. Najprej sprašujem, ali je interes eh, strani kolegov, želi še kdo besedo? Kolega Kristos, izvolite. Well, I would like to congratulate the Bulgarian presidency. Uh... Ja, čestitke bolgarskemu predsedstvu. Mislim pa, da smo dokaj nepošteno kritizirali bolgarsko predsedstvo, kar zadeva to, kar se dogaja v Evropmoči, ker imamo bistveno bolj izkušene in močnejše akterje, ki onemogočajo napredek, ki bi si ga sicer vsi želeli in k kateremu želimo prispevati. Imamo vprašanje glede tega, kako bolgarska predsedstva vlada želi doseči javno finančno stabilnost. Prihajam iz Grčije, tako da vam je jasno, zakaj to sprašujem. Kaj ti Bolgarija ima le 20 do 25 eh, odstotni javni dolg v razmerju do BDP, kar je fantastičen rezultat. Imajo zelo nizke konkurenčne davčne stopnje, tam cirka 10 odstotkov, v Grčiji 29, kar zadeva obdavčitev pravnih oseb. In kolikor vem, Bolgarija nima tudi ne težav s primankljajem. In moja vprašanja je, kako vam uspeva? Zaprosov je smislen pri použenje, če nije med 400 km. Eh. Ja, to je zelo smisleno vprašanje, upoštevajoč, da imamo eh, mi samo 1400 km obale, vi pa 13000. Morda leži v tem odgovor. Skratka, mi, mm, države na jugu, smo pogosto nekoliko manj disciplinirane. V razpravah okrog evroobmočja nam pravijo, ja, vi mejite na, na, na Grčijo, vi ste soseda Grčije kot to, je, to se, se nam servira kot neke vrste predsodek. Ja, smo sosedi, smo si, smo si blizu, ampak nas eh, nikakor ne mika, da bi porabili več, eh, kot imamo in kot zaslužimo. In eh, ta, to nagnjenje ki so ga imeli v vaši državi nekateri politiki, je trajalo predolgo in zdaj vidimo, s kakšnimi pogoji se sooča grška družba. Razmere so zelo težke in zdaj plačujete ceno za napačno gospodarjenje v preteklosti in to seveda ima veliko negativnih posledic na vaše gospodarstvo in na vaše prebivalstvo. To je veliki ziv za tudi fleksibilnost fiskalne politike vaše vlade. No, in to je nekaj, kar predstavlja izziv tudi za nas, za, za nas in našo vlado. To je nekaj, kar bo izziv za vsako vlado. Mi smo ta problem sicer nekoliko odložili, ampak čez deset let se bo ta problem vrnil. In to, to mislim, da je, je kar utemeljena, utemeljeno pričakovanje. Ampak dobro, nehajmo kritizirati Grčijo. Mislim, da če želimo Evropo, ki bo šlo dobro, moramo spoštovati pravila, ki smo jih določili sami. To je zdaj treba preoblikovati v nekakšno vrednoto in eh, mislim, da je pomembno, da se moramo zavedati, kaj se je zgodilo tekom krize. Tisti, ki so bili slabše pripravljeni, so trpeli največ. Zato morajo biti naslednje generacije pripravljene. Kljub eh, velikim dolgovom, ki jih ima vaša država, gre vaši državi vseeno dobro, gospodarstvo dobro teče, 13 tisoč kilometrov obale ostaja, tega vam nihče ne bo vzel. Mislim, da, gre, da je Grčija na dobri poti, da jim bo šlo v prihodnje še bolje in ne vidim več resnih problemov na poti. Ähm, äh, Hvala lepa. Če se strinjate, bi torej s tem zaključil postopek proste razprave. Hvala lepa, gospod Goranov, da ste odgovorili tudi na nekaj ne ugodnih vprašanj, ampak so vendarle podali jasne odgovore. Če tudi nam kakšen odgovor ni všeč, mislim, da je lažje živeti z odgovori, če tudi nam niso všeč, kot pa z neodgovori. Torej, hvala lepa, hvala, da ste bili pripravljeni na to razpravo danes, hvala lepa tudi za to, da smo eh, pod bolgarskim predsedstvom dobro sodelovali z odborom Ekon in veselimo se nadaljevanja takšnega dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, kolegice in kolegi. Torej, kolegice in kolegi, predlagam, da se točim, lotimo pardon, naslednje točke na dnevnem redu, ter točke 15. Tu gre za splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2019. Vsi oddelki, naš poročevalec je Ludek Niedermayer. Ekon tu sodeluje z mnenjem, ki ga moramo posredovati vodilnemu odboru, to je odbor za proračun, z jasnimi političnimi sporočili. Najprej sedem minut, besedo dobi naš poročevalec Ludek Niedermayer. Izvoli. Uh, uh, uh, Hvala. Gre za prvo izmenjavo mnen o tem po sestankih s poročevalci v senci. Zahvaljujem se kolegom za sodelovanje na sestankih. Skušali bomo njihove predloge vključiti v besedilo mnenja. Dosežen je bil določen napredek, dobili smo tudi podatke iz Koreperja, ampak naj eh, ponovim naša splošna stališča. Prvo izhodišče je, da obstaja nekaj nujnih zadev, s katerim se mora ukvarjati Evropska unija, varnost, obramba in tako naprej moj pristop k mnenju je to, da ne zahtevam nujno več sredstev, ampak se zauzemam za to, da bi učinkovito porabili sredstva, ki so na voljo iz evropskega proračuna. Ehm, odgovornost odbora Ekon je tudi to, da zagotovi ustrezen proračun za evropske nadzorne organe. Eh, v zvezi s tem smo razpravljali tudi z predstavniki nadzornih organov in ker je tukaj prišlo do bistvenega porasta sredstev, smo skušali dolgo razumeti, kaj se pravzaprav skriva za temi sredstvi. V primeru EBE gre za preselitev te agencije, gre pa tudi za nadaljevanje določenih aktivnosti. Pomemben del porasta sredstev je povezan z prenovo eh, zakonodaje o nadzornih organih, ki je v teku. Tako da bi rekel, da so ti porasti proračuna upravičeni. Po razpravah z svetu, po razpravah, pregledu evropskih nadzornih organov. Eh, nekoliko dvomimo v to, da bo ta prenova, ta pregled eh, zaključen že naslednje leto. Eh, in verjetno bodo potem tudi za naslednje leto določene proračunske posledice. Um, mislim, da smo trenutno Do sedaj je bilo zaključeno približno 100 odstotno za EBO in IOPO, za ESMO pa 50 odstotkov. Tega ne razumemo. Mislim, da bi morali trenutno krčiti 50 odstotkov sredstev za pregled eh, nadzornih organov, razen če nas bo svet prepričal v to, da je potreben drugačen pristop. Pa še nekaj svet predvideva 50-odstotno krčanje sredstev za podporni program za strukturne reforme. E, dobro, to se mi zdi pomembna točka. E, presenečen sem bil, da države članice očitno ne zanima e, ta program, ker so predlagale takšno krčanje sredstev. No, ampak danes pa je iz dialogov išlo, da bo denar vrnjen in da bo se skupaj zeleno v dve podpoglavji. Tako da dejansko se vračamo k izvornemu predlogu komisije in sveta in zdi se mi smiselno, da ta predlog podpremo. Še vedno menim, da morajo države članice odločiti o tem, ali želijo to pomoč uporabiti za strukturne reforme ali ne. To ni toliko odvisno od parlamenta, ampak vesel sem, da sta druge dve institucije dosegli dogovor in mi bomo to podprli. No, sicer pa ne vidim kakšnih pomembnih vsebinskih točk ko gre za proračun 3 milijone, svet predlaga krčenje sredstev za 23 tisoč eh, evrov. To me nekoliko preseneča, ne vem, če naj podpremo ta predlog. Splošno pa obstaja tudi um, krčenje sredstev za generalni direktorat, verjetno to povezano z. Uh, doseganjem cilja, bolj učinkovitega dela. Um, kakorkoli, veselim se prispevkov drugih kolegov in pa uh, skušali bomo v besedilo vključiti tudi prispevke drugih poslancev. Uh, Eh, no, časovnica je nekoliko neposrečena, zaključiti moramo v zadnjem tednu jeseni. Skušali bomo kar največ se dogovoriti tudi s pomočjo izmenjave elektronske pošte, tako da upam, da bomo lahko vse skupaj pravočasno zaključili. Do sedaj je bilo sodelovanje med poročevalci v senci dobro. Uh, In prosim kolege, naj stopijo z menoj v stik, če, mi je, če menijo, da imajo kakšen predlog, ki bi ga lahko vključili v kompromise, sicer pa bomo pač analizirali predloge sprememb konec avgusta. Um, uh, Hvala. Za SD dobi besedo Jonas Fernandez, ki nadomešča Simono Bonafé. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kakor ste povedali, Simona Bonafé je rekla, da danes ne more biti tukaj. Prebral bom to, kar je napisala Simona. Zahvaljujem se poročevalcu za predstavitev osnutka mnenja. Mislim, da je besedilo uravnoteženo. Veselim se pozitivnega dialoga in oblikovanja stališča odbora. Pravilno je, da je poročevalec poudaril pomen eh, ustreznega financiranja prednostnih nalog, eh, kot jih je določila Evropska unija in ki so pomembne tudi za naše državljane. V tretjem odstavku je poročevalec omenil varnost in obrambo. Prav gotovo lahko močna Evropska unija najbolje poskrbi za varnost in obrambo, ampak ne bi pa rekla, da je to. Eh, glavna prednostna naloga kot socialdemokrati bi morali več staviti na rast in zaposlovanje. Treba je povdariti, da je treba ob rasti poskrbeti tudi za socialno kohezijo in pa trajnostno eh, skrb za okolje. Ehm, v luči poročila o trajnostnem financiranju in pa predstavitvi tega dosija v komisiji bi morali pomeniti, poudariti eh, strateški pomen financiranja za trajnostni razvoj. To je vedno bolj bistveno za našo gospodarsko konkurenčnost in to je v srčiki prednostnih nalog naših državljanov. Eh, treba je to vključiti tako v evropski semester, kakor tudi v predstavitev osnutka komisije. Kar se tiče financiranja, koordinacije in nadzora makroekonomskih politik bi predlagala, da povdarimo pomen virov za uh, socialno in gospodarsko kohezijo. To je bistven element uh, ekonomsko-monetarne unije. Eh, no, kar se tiče ekonomsko-monetarne unije, si naša skupina želi, da bi ta bila bolj učinkovita in da bi imela bolj konkreten učinek tudi na življenja državljanov. Potem nadzorni organi. Um, dobro je, da poročevalec priznava pomembno vlogo nadzornih organov, zlasti, ko gre za boljše delovanje finančnih trgov in pa zaščito potrošnikov. Uh, Proračunske vrstice morajo pristojnim organom omogočiti, da opravljajo svoje naloge. In e, skupaj si moramo prizadevati za evropski pristop k, Evro, e, k um, finančnemu nadzoru in upravljanju. Istočasno menim, da bi morale biti vse evropske institucije pozvane k temu, da prispevajo k evropskemu projektu. In treba je poskrbeti tudi za stroškovno učinkovitost imamo nove modele financiranja in ti morajo biti. Mm, ti morajo spremljati te procese, tudi, tudi ko gre za uvedbo novega obdavčevanja. Mislim, da je morali v to mnenje vključiti tudi omembo pomena kalibriranih pristojbin za akterje na finančnih trgih. Kot je podaril poročevalec v osnutku mnenja, razumemo porast stroškov za nadzorne organe za leto 2019, verjetno gre to pripisati novemu davku, ki ga predvideva novi zakonodajni dosje. Um, kar se tiče porasta proračuna za nadzorne uh, organe, uh, to, o tem bi morali odločiti po tem, ko bo eh, zaključena prenova zakonodaje v zvezi z nadzornimi organi. Um, uložila bom seznam predlogov sprememb, s katerimi bom upam, da okrepila to mnenje. Hvala. Dank, uh, eh, Honas, und, uh, danke, Werner, für den Hinweis von unserer dieser Seite. Hvala, Honas. In čist ti tam uh, za rojstni dan. Simoni Bonafé, ki je danes nažalost ni tukaj. Tako sedaj je pravzaprav Kej Swimborn na vrsti za EKR, ampak uh, nikogar ne vidim tukaj v dvorani. Za Alde je bil predviden Nils uh, Torvalds, kolegica Nahtigal. Želite besedo? Ne. Torej tudi nimamo predstavnika skupine Alde. Potem tudi tudi predstavnika zelene nimamo, guje, rija ronča kari, ne, tudi tukaj ne bo nihče nič povedal. Tako da smo že pri postopku catch the eye. Sprašujem, ali se želi kdo javiti k besedi, ki ni na seznamu govornikov v imenu političnih skupin. Ne. Potem pa besedo vračam Ludeku Nidermarju, našemu poročevalcu. Hvala za predloge. Prav gotovo bodo z, nam, z nami stopili v stik tudi preostali poročevalci v senci. Honasu sporočam, da je Mm, pač dolžina besedila omejena, tako da je jasno, da določene stvari manjkajo. Morda bomo to lahko dodali s pomočjo predlogov sprememb ali pa pri kompromisnih predlogov sprememb, kajti eh, številne stvari, ki, so, ki si jih povedal, bodo podprle tudi druge politične skupine. Eh, za predloge sprememb lahko podaljšamo izvorno besedilo, um, kajti nažalost smo tem trenutku pri besedilu pač omejeni. Skratka, čakam na vaše prispevke. No, no, Časovnica, rok za uložitev predlogov sprememb je 18. julij ob 12. Predloge sprememb bomo obravnavali. Devetindvajset dvajsetega ali tridesetega. Augusta. Tako, sedaj pa prekinjam sejo do 10. ure in 30 minut, ko se nam bo pridružil nemški zvezdni minister za finance uh, Olaf Scholz.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

Dear colleagues, may I ask you to take a seat, please? Kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. It's a real pleasure for me to welcome. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim nemškega zvezdnega ministra za finance in podkanclerja Olafa Šulca. Hvala, da ste sprejeli naše povabilo, da ste prišli na izmenjavo stališč z člani odbora Ekon. Mm, govorili bomo o svežnju, o ekonomsko-monetarni uniji, o bančni uniji, o vseh ključnih dosejih, o katerih se trenutno pogajamo, v tem odločilnem eh, trenutku, gre za iztek našega zakonodajnega mandata. In Evropska unija ima sedaj pomembno priložnost, da poskrbi za pomembne korake naprej, zato da bo naša ekonomsko-monetarna unija postala bolj odporna, bolj stabilna in da bo podpirala trajnostno rast, delovna mesta in pa socialno kohezijo. Pozorno smo prebrali m, mm, deklaracijo iz Mesenburga, ki je bila podpisana 19. junija, eh, našteva izglede za MMU. Eh, predvsem cenimo omembo potrebe potem, da poskrbimo v Evropsko monetarni uniji za zmogljivost, ki bo lahko asobirala asimetrične šoke. Jasno je, da to potrebujemo. Parlament je k temu predlogu že prispeval z poročilom um, Beres Böge. Mm, po drugi strani pa je potreba poskrbeti tudi za porazdelitev tvegan in pa zmanjševanje tvegan. Torej, ti dve razsežnosti sta seveda med seboj povezani in se med sebojno podpirata. And, uh, Z veseljem vam bomo prisluhnili in uh, prav gotovo se kolegi veselijo zanimive izmenjave stališč z vami. Hvala, da ste prišli še enkrat in izvolite besedo. Die... Hvala lepa za povabilo, za priložnost, da spregovorim o dosjej, ki so pomenili za vse nas, gre za naslednje korake um, na področju ekonomsko-monetarne unije, zlasti ko gre za banke. Tukaj nam je uspelo doseči pomemben napredek v zadnjih tednih in mesecih, tako da sedaj lahko rečemo, da smo dobili nek nov zagon, um, možne bodo številne odločitve, ki morda pred nekaj leti še niso bile izvedljive. Najprej bi omenil eh, razvoj na področju bančnega svežnja. Kolegi iz Ekofina so se dogovorili o tem, začel se je postopek trialoga. In eh, dobro je, da smo dosegli dobro ravnotežje v tem besedilu. Gre za vprašanja, eh, kako poskrbeti za več stabilnosti v bančnem sistemu in pa za večjo solidarnost. Bančni svežen je bil plod podrobnega dogovora z državami članicami. Države članice so na koncu vse razumele, da je to dober predlog, ki ga lahko podprejo, ki jim bo koristil, istočasno pa je to predpogoj za to, da bodo možni napredki tudi na drugih področjih. Velik nesporazum bi bil misliti, da bi brez dogovora o bančnem svežnju lahko realizirali druge pomembne korake. Vsi so domeri, da je bančni svežen pomemben naslednji korak, zato da bo možno storiti tudi preostale s tem povezane korake. E, če ne bomo dosegli naslednjega koraka na področju kakovostnega konkurenčnega bančnega sistema, bi to bil velik problem. Tukaj govorim predvsem o različnih pravilih. E, v zvezi z zanesljivimi vlogami, v katere lahko posežeš v času krize. Če bi tukaj omejili naše zahteve, potem bi bilo težko doseči potrebne reforme. Tako da se še enkrat zauzemam za to, da parlament podpre bančni sveženj, kakor smo ga izpogajali v svetu. Uh, Če bi se to zgodilo, potem bi to bil predpogoj za pomembne korake naprej, ki jih v Evropski uniji potrebujemo. Res je, da uh, potrebujemo napredek tudi na drugih področjih. Vse skupaj gradimo na bančnem svežnju, torej gre za uh, boljši nadzorni mehanizem v Evropski uniji, ESM, v zvezi s tem bi spostavil določena, določene vidike. Če želimo, da bi nadzorni organi napredovali, moramo to narediti v eni potezi. Nima smisla, da petkrat ali šestkrat odpiramo to zakonodajo. Enkrat moramo razpravljati o tem in potem pripraviti um, vse za to, da bo lahko prišlo do spremembe pogodb. Eh, tako je to predvideno tudi v predlogu, ki sem ga oblikoval skupaj s francoskim kolegom in tako je to predvidel tudi Evropski svet. Prva točka. ISM e bi lahko prevzel vlogo denarnega sklada v Evropske uniji. Po našem mnenju je to pomemben korak naprej. Že sedaj je tako, da um, ISM in pa Evropski sklad za reševanje pomaga tistim državam, ki imajo težave pri dostopanju do trga. Pravkar um, smo sprejeli odločitev o zaključku grškega reševalnega programa. To priča o, um, o uspehu tega mehanizma. Torej, torej ni nek mali regionalni program, ampak je to lahko zelo pomemben, velik program, uh, brez katerega nam ne bi uspelo preseči te krize. Zato je pomembno, da ESM-u. Uh, eh, da ESM še okrepimo. Potem treba je poskrbeti za nadaljni razvoj bančne strukture, imamo eh, enotni mehanizem reševanja in sanacije. O tem že dalj časa razpravljamo, potrebujemo neko podporno varovalno strukturo, zato da bomo lahko še okrepili eh, ta sistem. Gre torej za ta podporni mehanizem, common backstop. Nekateri že dolgo časa eh, zahtevajo ta mehanizem eh, in eh, to bi sedaj dodali k ESM-u. Ehm, če bomo torej naredili nadaljne korake na področju ESM-a in če bomo temu dodali še podporni mehanizem, bo to pomenilo pomemben korak v naši bančni strukturi. Potem s tem se bomo izognili neposrednemu dokapitaliziranju bank, sedaj bomo imeli torej ta sklad, ta podporni mehanizem in potem bo reševanje bank lažje. Potem podobno velja za eh, državne obveznice tudi tukaj potrebujemo nek nov sistem, nov režim, tako da bo možno prestrukturirati um, državne obveznice. Imeti moramo možnost s pomočjo obveznic prestrukturirati tudi državni dolg. Tudi tukaj bi morali poskrbeti za pomemben napredek in s tem bi okrepili stabilnost celotnega sistema. Eh, potem eh, komisija je podala tudi nekaj predlogov v zvezi z eh, slabimi posojili. Tukaj moramo razpravljati o tem, kakšni so tukaj cilji in jaz se želim izključno povedati, da želimo tukaj prak zastaviti pri petih odstotkih. Po našem mnenju bi morali doseči neke individualne, verodostojne dogovore, um, zato da bomo lahko poskrbeli uh, za ustrezno upravljanje pri Tier 1. Če se bomo dogovorili o vsem tem, potem bomo lahko dobili ta podporni mehanizem še pred letom 2024. In potem je za stabilnost bančnega sistema pomembno tudi to, da vse države začnejo istočasno izvajati ta sistem. Za stabilnost bančnega sistema bi bilo problematično, če bi nekatere države pri tem sodelovali, druge pa ne. Potem tukaj so pomembna še nekatera druga vprašanja. Edis, recimo. razmišljati bomo morali začeti o roadmapu na tem področju, v povezavi z Edisom se porajajo še številna druga zapletena vprašanja, ampak tudi teh se bomo morali lotiti. Prav tako moramo razmisliti o tem, kako omogočiti fiskalno zmogljivost v območju evra. V zvezi s tem je bilo podanih kar nekaj predlogov, predlogi so zanimivi. Eh, o določenih predlogih razpravljamo z našimi francoskimi prijatelji. Eh, skratka, treba je eh, odločiti o tem, kakšni inštrumenti so najbolj primerni. Z našega vidika so jasne naslednje stvari, torej menimo, da bi se morali gibati v okviru Evropske unije, ne moremo razpravljati o fiskalnih eh, zmogljivostih zunaj Evropske unije. Eh, vse skupaj moramo povezati tudi z finančnim okvirom do leta 2021 eh, in potem bomo lahko podali tudi nekaj več konkretnih predlogov. Komisija je nekatere predloge že podala. Mi razmišljamo o tem, ali bi bilo smiselno razpravljati o pozavarov po zavarovanju na področju um, pomoči za brezposelne. To bi lahko imelo pomembno ulogo stabilizacije. Ne na zadnje je to preverjen sistem, sistem, ki ga imajo tudi ZDA uh, za zavarovanje za brezposelne. No, seveda pa bi bilo treba najprej izpolniti določene predpogoje, države članice bi morali imeti lasne sisteme, sklade, poleg tega pa bi lahko v primeru ekstremnih makroekonomskih šokov eh, še okrepiti za tem skladom za pomoč posameznim državam. Ampak v zvezi s tem bomo potrebovali poglobljeno razpravo. Skratka, mislim, da so možni pomembni koraki naprej poskrbeti moramo za to, da bomo delali hitro. Trialog o bančnem svežnju moramo zaključiti na ta način, da bomo lahko eh, se potem posvetili tudi ESM-u in pa vsem drugim vprašanjem, da se bomo lahko ukvarjali s tem, kako stabilizirati celotno evroobmočje. Eh, tukaj ključna beseda, ta fiskalna zmogljivost. Dobro bi bilo, če bi bili naši pogovori konstruktivni. Mislim, da sedaj obstaja nekaj volje do reforme EMU-ja in ta trenutek moramo izkoristiti za to, da sedaj sprejmemo te reforme, ki so še vedno nujno potrebne. Trenutno so gospodarski podatki dobri, številne evropske države sedaj izpolnjujejo skupne kriterije, ki smo jih določili. In to je pravi čas, da zgradimo takšen sistem, uh, ki bo odporen tudi na morebitne deževne dneve. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod minister, za to zelo celovito predstavitev vašega stališča, stališča Nemčije. To je izjemno zanimivo slišati. Seveda, pa kot predstavnik parlamentarnega odbora, ki ima prav tako lasna stališča, um, imam dožnost, da spomnim. Uh, da je treba najti kompromis. Eh, smo so zakonodajalec, eh, naša stališča so enako vredna in najti moramo eh, kompromis. Pri trialogu nikoli ne gre za to, da prevaga eno stališče na drugim. Ne, v tem primeru pač ne pridemo do rešitve v trialogu. Vsi moramo najti neko srednjo pot in najti kompromis. Tako deluje sprejemanje zakonodaje v Evropske unije dotaknili ste se nekaterih zelo zanimivih tem in brez dvoma se bodo kolegi in kolegice odzvali na vašo predstavitev. Toliko z moje strani, sedaj pa Burkard Balc kot prvi govornik. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Zelo nas veseli, da ste danes tu v odboru Ekon osebno me veseli tudi, da je nemški finančni minister tukaj. To je moje zadnje zasedanje tu v parlamentu, na katerem sodelujem, tako da je morda to čisto prav. Ja, gospod Langen ima zopet neke medklice. No, ta odličen pregled, ki ste ga podali, eh, mislim, da si zasluži zahvalo. In še posebej in se rad zahvalil za to vašo oceno, da smo zdaj resnično v trenutku, ki ga je treba izkoristiti. Obenem, seveda tudi vem, kako širok je nabor zahtev in predlogov, ki so pred nami. In v bistvu bi sam rad spregovoril o tem, kaj konkretno nas čaka glede ESM in glede sistema backstop, torej eh, varovalne mreže. Kaj je po vašem mnenju realno, kaj lahko dosežemo? Kajti konec koncev je potrebno takšen moment, kot ga imamo tudi izkoristiti, leta 2019, naprimer z evropskimi volitvami, z novo zasedbo komisije eh, in z. Za odločanjem o številnih ključnih funkcijah v Evropski uniji, pred seboj leto, ki nam ne bo ravno naklonjeno v smislu napredka. Tako da moje vprašanje je, kje zdaj vidite priložnosti, da bi relativno kratkoročno eh, vendarle dosegli napredek eh, onkraj tega, kar smo se pogovarjali. In naslednje, dokaj kratko vprašanje. S kolegico Prvonš Beres v zadnjih mesecih delava na poročilu o novem ustroju evropskih nadzornih organov ESA. In moje vprašanje je, ali kot nemški finančni minister v svetu vidite, beležite neko voljo, da bi skupaj z Evropskim parlamentom, kljub vsemu v tem predvolilnem obdobju, še prišli do dogovora, kajti žal zaenkrat vsaj strani sveta beležimo bolj ali manj zavlačevanje in zato nas zanima, kakšno je stališče nemškega finančnega ministra s tem v zvezi. Hvala lepa za vprašanje. Ja, to, o čemer tu teče beseda, je kar eh, zajeten zalogaj. Pomembno je, da peljemo naprej razpravo glede vsega, kar zadeva bančni svež. Najprej temu sledi ESM in potem še tudi vsa tista povezana vprašanja. Kar zadeva vse ostale razprave, tudi tu mislim, da bi morali narediti korak naprej čim prej. Tu bo težko reči, eh, kakšna naj bo časovnica, kajti to bo zahtevalo soglasje in države članice imajo zelo različne. Poglede na to vprašanje, enako kot parlament, tako da mislim, da bo dober napredek tu že, če bomo razpravljali o fiskalni kapaciteti v okviru Evropske unije. Ampak potem bo treba videti, kako vse to skupaj spraviti skupaj in kakšna bi potem utegnila biti končna oziroma konkretna oblika predloga. Inštrumente, ki jih razvijamo, morajo biti ustrezni tudi zato, da se odzivamo na izredne situacije, tudi ESM, je namenjen temu, da zagotavlja kratkoročno likvidnost, ampak obene moramo zagotoviti tudi takšno situacijo, v kateri je tudi odgovornost posameznih držav ohranjena in to ravnovesje bo v bistvu najpomembnejši element razprave. In tisti, ki so zaenkrat še dokaj skeptični, kar zadeva fiskalno eh, kapaciteto, ko bo to ustrezno koncipirano, ko bomo imeli več variantnih predlogov, mislim, da bomo eh, potem bliže nekemu dogovoru o krepitvi stabilnosti sistema, ne da bi postavili pod vprašaj odgovornost in to bo vsekakor dobro. Nekaj, kar bo vsekakor igralo pomeno vlogo v razpravi in na to bi rad obozoril, opozoril, je premislek ali v luči razprave o davku na finančne transakcije, vendar lahko pridemo hitreje do nekega napredka, kot eh, pa nam je to uspevalo v preteklosti. Tudi razprava zdaj teče naprej med državami članicami in eh, dva dogodka mislim, da sta prinesla tudi nek napredek. Prvo je gesta francoskega predsednika, ki je dejal, da če se orientiramo na davčni model Francije, potem bi se vsekakor strinjal s tem, da se to uporablja tudi na evropski ravni. O tem je govoril večkrat na različne načine o praktičnih priložnostih, ampak ali to lahko postane potem eh, element lastnih sredstev EU, to bo potem postaja zanimivo, kajti kar naenkrat to ponuja, da bodo od tega imele nekaj države, ki sicer ne morejo pričakovati prav veliko od takšnega davka same, ampak če vse to združimo, Nemčija bi tu naprimer imela velike prihodke. Mm, to mislim, da bi lahko prispevalo k dogovoru o takšnem vprašanju eh, in mislim, da bi takšna rešitev bila eh, rešitev, ki spodbuja konsens zdaj tako ali tako moramo razpravljati o proračunu in morda je to pravi trenutek za doseganje napredka. In potem bi povedal še eh, eno zadevo, v kateri je tekla beseda, namreč želeli bi si, da tudi pri eh, vprašanju skupne konsolidirane davčne osnove tudi dosežemo napredek. Ja, ja, to je zapletena tema, to vprašanje eh, bančnega nadzora treba je videti, kako stvari potekajo naprej in kakšna so razmerja med nacionalnimi nadzornimi režimi in skupnim evropskim, da bo vse to ustrezno med seboj povezano brez dodatnih birokratskih ovir, ampak eh, vidim, da ste vi nekatere predloge tudi dokaj skeptično obravnavali. Hvala, Pervonš Perez. Predlagam, da se držite dveh minut za vprašanje, tako da bo imel minister tri minute za odgovor in invitation à la frustration. Hein. Non, vabite me torej, da postanem zafrustriran. Alors, il faut choisir. Euh... Da, izbrati je treba. No, potem pa vas bom vprašala glede te zadnje točke, eh, ki ste omenili, in to je proračunska kapaciteta. Omenili ste izjavo iz eh, Messenburga, ki predvideva eh, sistem pozorovanja za brezposelnost. Zanima me, kako boste nadaljevali pri razvoju tega predloga in kako z tega vidika eh, zagotoviti ustrezno proračunsko kapaciteto evromočja eh, in kako se to vključuje v razpravo več na finančnem okviru. Po mojem mnenju pozabljamo, da je eh, teža evroobmočja eh, sedaj 73 odstotkov Evropske unije, po Brexitu pa bo 86 odstotkov eh, BDP. In zanima me, kako gledate na to stanje v uniji. Kako vidite? predlog komisije glede uh, mehanizma podpore pri naložbah, eh, ki zagotavljajo uh, stabilizacijo. Ne bilo bolje, da združimo oba elementa, zagotovimo podporo naložbam in uh, razrešimo težave tudi drugot, tako da se bomo bolj učinkovito borili uh, proti brezposobnosti. Schönen Dank für die Fragen. Ich will versuchen, Hvala lepa za ta vprašanja. Bom poskušal na to na kratko odgovoriti. Torej, kot prvo, treba se pogovoriti o nekakšnem takšnem sistemu pozavarovanja za uh, eh, brezposlnost. Ne gre za enotno evropsko zavarovanje za brezposlnost, to mislim, da je čista fantazija, ampak uh, glede na raznolikost socialnih struktur in uh, sistemu socialnega zavarovanja, mislim, da moramo zgraditi nekaj v smislu pozavarovanja kar v kriznih razmerah omogoča, da ne zvišujemo prispevkov prociklično, zato da potem lahko zdržimo leto ali dve, ko pride do krize. Torej, razprava se začenja in eh, vse je še odprto, kar zadeva predloge in rešitve. Niso vsi še prepričani, ampak to, da je razprava stekla, mislim, da je kar velik napredek. Zdaj, kako je to povezano z večetim finančnim okvirom? to seveda je treba videti. Kot prvo, to bo samostojen sistem, ki sploh mislim, da ne bi imel vpliva na proračun. E, to je zelo pomembno tudi, kar zadeva fiskalno kapaciteto, mislim, da je to pomembno vprašanje. Podariti moram tudi to, kar ste dejali prej, namreč kakšen pomen bo imel evro v prihodnosti in e, da tega še ni možno jasno izračunati, ampak vsekakor bo to pomenilo, da več kot 80 odstotkov BDP ustvarjamo v evru in eh, atraktivnost te enotne valute bo vsekakor še večja in to bo sprožilo nove razprave, ki jih sploh ne moremo napovedati v tem trenutku, ampak moramo vedeti, da se nekaj dogaja. Eh, treba je zadeve natančno spremljati in eh, mislim, da bo to vsekakor še vneslo nekaj več zagona v določene razprave. Glede vprašanja o predlogu komisije, Mislim, da je kot prvo zanimivo, da se pogovarjamo o tej tematiki, zdaj ali je ta konkreten model že tisti najbolj primeren, to je še stvar razprave. Mislim, da v vsakem primeru je smiselno, da ne podvajamo nalog EBS, eh, e da to nekako ne bo reforma, treba videti, kaj EB dejansko počne, kaj lahko s takšnim inštrumentom storimo in seveda je smiselno, da se pretehta tudi, ali je smiselno, da Evropska unija kot takšna jemlje kredite. Mislim pa, da bo treba zadevo še natančneje preučiti. Thank you, Joachim Starbati. Najlepša hvala, Joachim Starbati. Hvala lepa, gospod minister, najprej, da ste pripravljeni na ta, odgovor, na ta vprašanje in odgovore. Pred enim letom je takratni italijanski finančni in gospodarski minister v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve predstavil svoj koncept evropskega zavarovanja za brezposelnost. To je argumentiral, češ da v primeru težav z eh, tečajnimi razmeri, potem lahko eh, to reguliramo na trgu dela in zato potrebujemo pomembno orodje, ki ga predstavlja enotno zavarovanje za brezposelnost. No, to je nekaj, o čemer je potem stekla beseda. Eh, vi ste potem omenili pozavarovanje, kjer bi del teh premij ulagali na kapitalski trg in potem takšne uh, Eh, škodne primere poplačevali iz lastnega kapitala in iz premije. In za vse to seveda potrebujemo čas, da se zgradi kapital. Eh, zanima me, kako vidno to gleda. Če govorimo o ameriškem modelu, je treba razmisliti o tem, kaj to je. Pač uplačila, ki potem potrujejo izplačilom, potem pride do eh, primanklajev, kdo jamči za te primanklaje, kdo bo dal na voljo lasten kapital, kaj se zgodi, ko je treba škodne primere poravnati. Eh, potem ste v svojem predlogu eh, zopet govorili pač o tej sinusoidi konjunkture, enkrat primankljaj, enkrat presežki, dokler so presežki, se pač vrača v sistem. Ampak, eh, če imamo zdaj drugačno situacijo v evroobmočju, se pravi ne te sinusoidne konjunkture, ampak da del 10 sekund. Torej, če imamo del članic, ki ni konkurenčen, morate spoštovati čas, žal mi je. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Še enkrat naj povdarim, da dejansko ja, enoten sistem zavarovanja za brezposobnost v Evropi, glede na to, da nas čaka 27 različnih tradicionalnih struktur, kar zadeva uh, eh, brezposobnost, mislim, da ni možno reči o enotnem sistemu. Tudi vsebinsko so stvari tako zelo raznolike, da bi to težko sploh vzpostavili. Imamo situacijo v nekaterih članicah EU, kjer danes sploh ni zavarovanje za brezposlost ali za dolgoročno brezposlost. Najprej se moramo sploh dogovoriti, ali to vse države bodo imele in da imamo potem enako eh, zaščito, eh, kot jo imamo drugot. Mislim pa, da se izplača pogledati poglobljeno, kako to poteka v ZDA. Tam je sklad, ki ima na voljo posojila, ki jih potem potrebno poplačati in o tem eh, se potem lahko pogovarjamo na različne načine. O, o, Eh, tam se pogovarjamo tudi o raznih transferjih. In zadeva funkcionira, kljub zelo različnim konjunkturam, ki vladajo v posameznih eh, zvezdnih državah v ZDA. In zato sam osebno menim, da bomo v razpravi, ki se zdaj začenja, to natančneje preučili. Po mojem mnenju bi bila kombinacija vseh teh zadev, ki sem jih omenil, eh, velikanski napredek in da se. Izplačati v to smer, seveda je jasno, da s tem ne bomo rešili problema strukturne krize ki morda zajame celo EU, ampak vsekakor mislim, da lahko računamo na to, da bomo bolje lahko reagirali na konjunkturne šoke v posameznih državah. In eh, to velja tudi za države, ki so zelo uspešne. Sam sem bil prej minister pristojen za delo in eh, ugotavljam, da imamo tendenco, da v kriznih razmerah dvigujemo prispevke za brezposobnost, torej prociklično, ampak v napačno smer. da mislim, da bi s sistemom podvarovanja to lahko razrešili in to bi vsakor bil prispevek, ki bi eh, bil smislen v boljšem spremljanju konjunkturnih gibanj. Mili, mislim, da moramo tudi imeti v mislih to, da imamo tu opravka z dvema zadevama, ki so leta skupaj, eno je evro kot eh, enotna valuta. In potem imamo tudi tu vprašanje prostega pretoka delovne sile. Teorija pravi, da imamo lahko enotno valutno moč, le če obstaja eh, prost pretok in mislim, da si moramo tudi glede tega naliti čistega vina v prihodnosti. Najlepša hvala. To je izjemno zanimivo. Wolf Klinz. Wochen. Gospod minister, pred par eh, tedni je Grčija zaključila tretji reševalni eh, program in je zdaj že bolj ali manj sanirana. V okviru obiska delegacije mm, nedavno smo bili tam eh, na obisku, imeli smo možnost pregovoriti s vlado in s poslanci in optimizem je kar hitro izpohtel. Mislim, da so predpostavke za nadaljni razvoj dokaj nerealne. Visoka rast, visok primarni presežek. Eh, in tako naprej. Tako da mene zanima, kako vi in vaš strankarski kolega, komisar Moskoviči, eh, vidite zadevo, kajti v Strasburgu je dejal, da nikakor ne bo četrtega svežnja za podporo Grčije, ker to ni potrebno. In zanima me, kako bi vi glasovali, če bi v času vaše vladavine Grčija še enkrat zaprosila za takšno pomoč. Prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Članice EU, razen eh, Danske in eh, Združenja kraljestva, so se vse zavezale vstopu v evro. Sedem jih še ni v evru, z izjemo Bolgarije. Nobena od teh držav sploh ne razmišlja, da bi v bližnji prihodnosti vstopila v evro območje. Kaj boste torej vi storili skupaj s kolegi za to, da boste države članice spomnili na to, da so mednarodno pravno zavezane vstopu v enotno valuto? In še zadnja zadeva, davek na finančne transakcije. To smo si svoje čase zamislili za to, da bi uh, omejili masovno poslovanje z uh, izvedenimi finančnimi posli v, v ne samo milijardnih, ampak biljonskih uh, eh, in triljonskih vrednostih. In tu me zanima, kakšno je vaše stališče. Fragen aufgeworfen, ich will auf die kurz eingehen. Zunächst mal, was die Finanztransaktionssteuer betrifft. Hvala lepa. Najprej, kar zadeva davek na finančne transakcije, to je, to je ključno vprašanje, ali ste za vrabca v roki ali goloba na strehi. Mislim, da je bolje imeti tega vrabca v roki. Potem, ja, Grčija zaključuje o program, ki ste ga omenili. Sam se ne strinjam z vašo skepso, kar zadeva nadaljni razvoj. Če si pogledamo. BDP, vidimo, da dokler Grčija ne pride do predkrizne ravni, bo še kar nekaj časa menilo in vse to kaže na to, da so perspektive glede gospodarskega razvoja Grčije nekaj, kar ni bilo kar tako iz eh, neba vzeto, ampak je nekaj, kar temelji na zelo previdnih ocenah in mislim, da z tega vidika moramo grškemu prebivalstvu in grški vladi vendarle zaupati. Ne, mislim, da dodatnega programa ne bomo potrebovali in mislim, da gre za zdaj pomemben uspeh stabilizacijskih mehanizmov, ki jih imamo v Evropi. Po mojem mnenju smo tako pri portugalski kot pri irski, pa tudi pri drugih primerih videli, če se smo sposobni. In eh, te stvari se zdaj ponovno kažejo. To je seveda dolgoročni proces stabilizacije, ampak konec koncev eh, smo le z našim skupnim eh, dobrim ogledom in z našo sposobnosti financiranja preko ESF-a in ESM-a podprli Grčijo, tako kot je to veljalo tudi za druge, dokler pač tega ni ponovno sposobna sama in po naši oceni je zdaj trenutek, ko se lahko tega ponovno roti sama. še en, eh, en stavek, ker je evroobmočje, ker ste o tem vprašali. Dejstvo je, da valute same prepričujejo in eh, dejstvo, da 85% BDP-ja uh, ustvarjamo v evrih, mislim, da so te stvari jasne in uh, mislim, da bomo vsi skupaj še videli, v katero smer stvari gredo. Hvala, Enestro Tason. Hvala, minister, da ste danes z nami. Rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod Klincu v zvezi z davkom na, davšnje, eh, na finančne transakcije. Ta izključitev eh, ni eh, pravo odločitev, tako bi napačno označili davek kot FTT. Res potrebujemo to v FTT-ju. Na to pa dve konkretni vprašanje. Najprej poročanje po posamičnih državah. Kot veste, je ta parlament eh, široko podprl ta dosej in v zadnji delovni skupini je Nemčija blokirala napredek, zato ker očitno ni bila pripravljena skleniti pogajen. Vem, da imajo nemški socialdemokrati CBCR eh, v svoji eh, platformi in zanima me, kakšno je vaše stališče, z, stališče vašega ministrstva. Zanima me, če lahko računamo na vašo vlado, da bo nadaljevala s pogajanji in uh, končala pogajanja eh, o uh, tem dosejo. Na to pa izjava iz Mesenburga. Uh, rad bi se dotaknil uloge Evropskega parlamenta v uh, bodočem uh, denarnem skladu. Mislim, da ne bi bilo spremljivo, da imamo še vedno uh, Eh, medvladni instrument brez uloge tega parlamenta. Mislim, da eh, velika večina v eh, parlamentu želi vzpostaviti parlamentarni nadzor tega bodočega sklada. In zanima me, če lahko računamo na, vaš, na vas, na vas kot finančnega ministra, da zagotovi parlamentarni nadzor tega sklada. Hvala. Hvala lepa. Vprašanje poročene po posameznih državah je nekaj, kar funkcionira le, če vsi sodelujo, to zadeva države, to zadeva podjetja. To je situacija, ki nas potem privede do tega, da če nimamo poročil, tudi ne more biti napredka, tako da zadeva mora biti zastavljena tako, da funkcionira in da upošteva realnost, eh, kakršna danes je. Če pač na podlagi nekih informacij ničesar ne ustvarjamo, potem nismo s tem ničesar pridobili. Pomembno je, potrebujemo inštrument, ki bo učinkovit, da uh, bo potem zadeva, da bodo za zadevo sprejela tako podjetja kot uh, na mednarodni ravni države. Treba se vprašati, torej, v katerem okviru naj bi se vse skupaj odvijalo. Mislim, da smo si kar enotni, da je realno le to, da je SM kot medvladni sistem lahko deluje. Obstajajo številna in pomisli, kaj to lahko funkcionira z s tem, da predlaga komisija, nekaj ocene, da to ne bi tako funkcioniralo, ampak verjetno bomo imeli oziroma bomo naleteli tudi na velike težave, če bomo zdaj obrali drugo pot. Zato mm, jaz predlagam, da nadaljujemo z reformami ESM v okviru, kakršnega imamo danes, da postrezno prilagodimo eh, pogodbe, da zadevo peljemo naprej medvladno in potem v nekem drugem koraku, v neki drugi fazi poskrbimo za to, da se to vključi v pravo EU. Ta dva koraka sta pomembna in treba izhajati tudi iz tega, da je dobro delujoč ESM z vsemi temi dodatnimi nalogami in funkcijami eh, obstaja in da tudi v primeru potrebe po spremembi pogodb ne bo potem kakšnih zahtev po referendumu in tako naprej. Kajti mislim, da zaenkrat še nihče ne more izmeriti, kako zadeva funkcionira in ali funkcionira, je drugo vprašanje. Skratka, to mora biti politična odločitev eh, in tu je treba biti zelo, eh, tu treba zelo premišljeno postopati, če želimo, da nam potem uspe kasneje to vključimo v pravo EU. Rad bi tudi izpostavil eh, to, da v številnih državah članicah Nemčija ni edina, ampak v številnih državah eh, članicah imamo resne ustavno-pravne težave, ki jih je treba rešiti, in institucionalne težave, ki jih je treba rešiti, kar zadeva te okvirne pogoje ESM-a. Evropsko sodišče ravno ta teden razpravlja o, o vprašanju eh, programa, ki ga izvaja ECB na podlagi vprašanja za predhodni odgovor Nemškega ustavnega sodišča, torej za vprašanje, kako prispevati k elementarnim pravicam eh, parlamentu in demokracije. Vse gre za odločitve, ki se sprejemajo in ki jih lahko sprejemajo le izvoljeni predstavniki. In to je vprašanje, ki je bilo izpostavljeno tudi pri ESM večkrat in eh, odločitve tako Nemškega ustavnega sodišča, kakor tudi drugih sodišč eh, kaže na to, da je to problematično vprašanje in eh, zato je ključno vprašanje, ali to posega v ustavno pravo držav članic in to bo vedno imelo pomembno vlogo in mislim, da se ne delamo nekakšne usluge če na zadevo gledamo zgolj makroekonomsko, kajti to je ključno vprašanje demokratične zastopanosti, ki sega v, v, v začetke evropskega, nemškega, zahod, zahodnega parlamentarizma, mislim, da je to nekaj, onkraj česar ne moremo in eh, zato mislim, da je prav, da gremo po poti, kot sem jo opisal prej. Thank you. Even Hvala. Jasno smo že eh, rekli, da če bi bil predlog komisije v zvezi s tem podprt, bi podprli trenutni eh, okvir, v katerem imajo vlogo nacionalni parlamenti, ampak ta razprava eh, še teče. Martin Širdevan. Hvala, gospod predsedujoči gospod minister, mislim, da to kaže, da socialdemokracija vendarle še ostaja v tej uh, vladi, eh, kljub težavam v CDU, CSU in uh, vaša stranka SPD, mislim, da je tista, ki je prispevala k tistim delom koalicijske pogodbe, ki govori o prihodnosti Evrope, ampak vi pravite, tu citiram, nemški finančni minister je pač nemški finančni minister in mislim, da so številni v Evropi upali na kaj več od socialdemokracije. No, morda se strinjamo, da nemški izvozni presežek vendarle. Morda nemški izvozni eh, presežek vendarle tudi v drugih eh, evropskih. Eh, državah omogoča preprečevanje kriznih situacij. In mislim, da je pomembno, da zdaj eh, krpimo eh, plače, da višemo plače in da v šipkejših gospodarstvih v EU potem na ta način lahko krpimo konkurenčnost in kar zadeva zdaj okrepljeno sodelovanje na vojaški ravni, morda bi lahko vendarle povedali kaj več na to temo, kajti verjetno vojaška poraba ni, ni prihodnost. Eh, nekateri govori o tem, da pač eh, se več čas išče, za, išče črne številke, da pač smo na pozitivni nuli, nekateri pravijo, da nadaljujejo težave v politiko, ampak dejstvo je, da je vsako leto v Evropski uniji na stotine milijarde evrov izgubimo zaradi davčnih goljofij in izogiban davkom. Ta denar mislim, da moramo uh, najti in tudi Evropski svet ima tu eh, določeno odgovornost in kako nameravate v prihodnosti ukrepati, kar zadeva uh, više dejanske stopne obdavčitve podjetij. Hvala lepa. Vsaj za vprašanja. bom poskušal to razložiti, kar, eh, kar ste omenili, oziroma za kar me sprašujete. Najprej vprašanje, kakšna proračunska politika in koliko investiramo. No, tu lahko kar povem, da je nemški proračun zelo ekspanzivno usmerjen, tako v letošnjem letu, kakor v prihodnem in tudi v, v smislu finančnega načrtovanja. Leta 2017 smo pripravljali proračun za leto 2018 in finančno načrtovanje za eh, prihodno leto in za sedanje, sedanje zakonodajno obdobje. Tu se predvideva dodatnih 50 milijard evrov izdatkov, kar je možno zaradi dodatnih proračunskih prejemkov. Tako da v trenutnih razmerah seveda pričakujemo, da bo eh, velik delež teh dodatnih proračunskih takšnih prihodkov uporabljen za poplačilo stroškov eh, kreditov in eh, ukrepe proti prihodnim krizam, ampak vendarle smo zelo investicijsko usmerjeni, eh, velik delež investicij imamo v proračunu, gre za velik porast iz lanskega v letošnje leto in tudi v prihodnem letu, torej 10 milijard evrov večja je ta raven, kot je bila v prejšnjem mandatu in če bodo prihodki to dovoljevali, bomo prihodki imeli še nadaljne možnosti za krepitev investicij. Veliko izdatkov je za socialne eh, transferje, za eh, vrtce, za vzgojno izobraževanje, veliko je tudi eh, izdatkov na področju uh, nižjih socialnih prispevkov, potem tudi krepitev pokojninskega sistema. Prav tako smo uspeli zagotoviti, da imamo možnost prispevati tudi k temu, da lahko vse evropsko širom Evrope več investiramo, kot veste, je veliko investicij v infrastrukturo, veliko držav članic eh, računa na transferi evropskega proračuna, to je dobro, Eh, mislim, da to treba povedati nekateri. Kritizirajo, da do tega sploh ne prihaja, ampak do tega prihaja, spet drugi pravijo, da je vedno ista zgodba, čeprav ne more tega konkretizirati. Mislim pa, da je to zelo pomemben prispevek, eh, kar zadeva uspešnost poslovanja. No, pripričan sem, da smo na pravi poti in pripričan sem, da bomo tudi v prihodnje ostali na tej dobri poti. Kar zadeva višanje eh, plač. Uh, mislim, da vsi vidimo, da od tega prihaja velik del dodatnih eh, davčnih prihodkov. Izhaja iz tega, da se tudi plače zvišujejo in eh, prihodki iz tega naslova ponujajo možnost, da še dodatna krepitev rasti za zniževanje eh, obdavčitev, zdaj imamo tudi svežnje za razbremenitev družin in tudi Mislim, da se bomo lahko zdaj rešili solidarnostnih plačil, ki izhajajo še iz eh, časov združitve Nemčije in mislim, da lahko da računamo na pozitiven učinek tudi na vse ostale eh, evropske ekonomije. Thank you, Jörg Melten. Najlepša hvala, Jörg Melten. Ena frage an Sie, ist die Ab Gospod minister, imam vprašanje v zvezi z eh, reševanjem bank. ISM e naj bi svoj posojilni volumen dal na voljo kot uh, zadnje varovalo pri reševanju bank. ISM e pa lahko uh, poseže samo, če bo celotno moče valute ogroženo. Ampak propadene banke ne more ogrožiti evra, tudi če gre za večjo in intenzivno omreženo banko. Tako da lahko ESM poseže v to samo, če gre za tako imenovani domino efekt um, kakor se je to zgodilo v primeru Grčije. Gre torej za sistemsko bančno krizo, ampak za boj proti tej krizi je pa ESM premajhen že pri reševanju nemške. Nordbank uh, smo videli, da ESM ni dovolj za to, da bi reševali sistemsko krizo v celotnem evroobmočju. Eh, Elke König, Viktor Konstancijo in še nekdo so sedaj predlagali um, možnost reševanja strani ECB. Um, ehm, Eurosystem Resolution Liquidity se imenuje ta predlog. In tudi Evroskupina je se odločila, da bo sedaj delala na tem predlogu. Kako sem prehiter? Ich werde es langsamer versuchen. D'accord. Vorbild dafür sei die Resolution Lending Facility der Bank of England. No, zgled pa naj bi bil sistem reševanja Bank of England. Zato vas sprašujem, ali, reš, ali reševanje bank ni eh, po mnenju nemške vlade fiskalna naloga? Eh, in ali ni reševanje strani ECB-ja kršitev mandata ECB-ja kot, eh, torej kršitev mandata ECB-ja? Ja, v zadnjih letih smo naredili pomembne korake naprej pri stabilizaciji bančnega sistema v Evropski uniji in predvsem v območju evra če si ogledamo vse korake, ki so bili sprejeti od začetka krize leta 2009, smo močno napredovali. To je bila sistemska kriza. Um, Tako kot je FED reševala ameriške banke, to v Evropi pač ni bilo možno. Sedaj pa imamo finančne inštrumente, ki nam lahko pomagajo. Med te inštrumente spada recimo mehanizem za reševanje in sanacijo bank. Um, banke prispevajo v to in banke, ki prispevajo in so sistemsko pomembne, morajo zadostiti tudi nadzornim zahtevam in potem izvršni organi teh nadzornih organov potem odločajo o tem, ali eh, reševanje določene banke pomeni sistemsko krizo, ki lahko ima posledice za celotno unijo. Potem drugič, banke morajo imeti na voljo dovolj lastnega kapitala, 8 odstotkov, ki ga morajo uporabiti pri eh, reševanju banke, lahko pokličajo k odgovornosti tudi upnike in do določene mere lahko potem rekonstruirajo. Eh, rekonstruirajo banko. Um, z našimi sistemi reševanja pa lahko pomagamo šele potem. Uh, oziroma lahko nadzorni organi odločijo, ali želijo pomagati banki ali ne, potem, ko so preučeni vsi kriteriji. Sedaj pa bi imeli še nek rezervni mehanizem, poleg mehanizma, ki ga financirajo banke iz njihovih pristojbin, um, potem bi imeli na voljo ta podporni mehanizem, ki je pregleden mehanizem. Um, ob tem, da imamo še to možnost direktne dokapitalizacije bank s pomočjo ESM-a, eh, e mehanizem, ki sicer še nikoli ni bil uporabljen. Se pravi, dobili smo zmogljivost, ki je visoko storilen, ki se lahko hitro odzove, potrebujemo tudi upravljanje, ustrezno upravljanje, tako da bomo lahko hitro in učinkovito odločili, če se pojavi potreba. Tudi ta možnost bo obstajala, ampak to bo še vedno individualna odločitev to ni odločitev, eh, ki bi v vsakem primeru eh, nekoga upravičevala do reševanja iz ESM-a. Ne, vsak primer bo obravnavan na individualni način. Thank you, Barbara Kappel. Najlepša hvala, Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, gospod zvezdni minister, da ste prišli v odbor Ekon. Včeraj smo gostili uh, avstrijskega finančnega ministra. On je povedal, da je njihova prednostna naloga tudi dokončanje bančne unije in rekel je, da bo tukaj sledil. Uh, načelu strogo zmanjševanje tvegan pred porazdelitvijo tvegan. Vi ste, pom, vi ste omenili tudi bančni svežen, to je pomemben korak na področju zmanjšanja tvegan, slaba posojila, common backstop in pa tako naprej. Uh, tukaj gre torej za dodatno uh, zavarovanje um, SRF-a. No, V ponedeljek smo pa gostili Marija Dragija, ki ima drugačno mnenje, pravi, da smo že sprejeli številne ukrepe za zmaševanje tveganj in da je sedaj mora stopiti v spredje solidarnost. Zato me, zani, zato me zanima, če boste sledili stališču avstrijskega predsedstva, zmanjševanje tveganj pred porazdelitvijo tveganj in pa še nekaj, omenili smo davek na finančne transakcije. Avstrijski finančni minister se je močno ukvarjal s to temo na evropski ravni. No, potem smo slišali izjave vašega predhodnika, da bi bilo bolj smiselno iskati globalno rešitev. Vi pa pravite, da imate raje sedaj vrabca v roki kot goloba na strehi. Eh, tako da bi torej imeli nekaj, kar je podobno francoskemu modelu. Zanima me, če boste sprejeli kakšne konkretne ukrepe za davek na finančne transakcije in če bo vaš zgled pri tem Francija. In pa še eno vprašanje. Rekli ste, da je nujno poskrbeti za nove fiskalne zmogljivosti za stabilizacijo finančnega sistema. Zanima me, če uh, program EU Invest smatrate kot takšen. Ta program bi naj bil vključen v večetni finančni okvir z portfoljem uh, eh, 650 milijard evrov. Uh, ali predvidevate to kot nek ukrep, uh, ki bi naj bil del nove fiskalne zmogljivosti? risikoreducierung? No, zmanjševanje tveganj in pa solidarnost sta med seboj neločljivo povezana. Sprememba v primerjavi za prejšnjo situacijo pa eh, je to, eh, da sedaj razumemo, da tega ne dosežemo z kazanjem za prstom drug na, druge, drug na drugega. Eh, ni dovolj, če eni upijajo zmanjšanje tvegan, drugi pa porazdelitev tvegan in potem samo prehajamo iz ene do druge, do tretje rešitve. Dober napredek bi bil, če bi rekli, vse je pomembno, brez zmanjšanja tvegan ne bo ničesar, govoril sem že o bančnem svežnju in to je seveda povezano tudi z ESM-om in pa njegovim nadaljnim razvojem. Tako da mislim, da tukaj ni nekega protislovja, vsaj dokler bomo vsi imeli dovolj politične volje za naslednji, proj, za naslednji korak, eh, potem bo vse skupaj tudi delovalo. Tako da prosim, da naše besede pospremimo tudi za dejanji, tako na področju zmanjševanja tvegan, kakor tudi pri drugih vidikih, ki spadajo k temu. Potem ste spraševali še o davku na finančne transakcije. Ja, bomo videli kaj se bo tukaj zgodilo. Ehm, tukaj vlada preveč eh, zmede, potrebujemo nekaj konkretnega. Jaz menim, da bi lahko se skupaj delovalo, če bi to razpravo povezali z razpravo o proračunu. Tukaj se nam nudijo. Se nam nudi nekaj več možnosti. Kar se pa tiče konkretnega predloga komisije, Ja, komisija je eh, predlagala nekaj ehm, predlogov, ki sledijo temu cilju, ampak konkretnega predloga pa še nismo dobili. Hvala, sedaj pa bomo morali malo združevati vprašanja. Najprej je na vrsti iste delange. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, verjetno vas ne čudi, da imam vprašanje z slabimi posojili in pa z Edisom. Eh, Edis, niste tukaj, ste bili predvsej skrivnostni. Rekli ste, da boste o tem razpravljali, omenili ste časovnico za politična pogajanja in rekli ste, da je to povezano z številnimi drugimi zadevami. No, nobena skrivnost ni, da tukaj obstajajo različni pogledi, ko gre za strukturo, časovnico in pogojevanje za EDIS. Ampak velika večina v tej hiši meni, da bi morali dokončati bančno unijo. Tako da sprašujem vas, kaj so te druge zadeve, ki ste jih omenili, ste lahko mogoče malo bolj specifični. In pa drugič, ali se vam ne zdi, da bi z ustreznim pogojevanjem, z ustrezno strukturo Edis lahko delal na ta način, da bi nudil finančno stabilnost, ne da bi to pomenilo dodatna moralna tveganja. In lahko bi tudi nacionalni sistemi soobstajali. Kakšna je bila po vašem mnenju idealna struktura? Kaj več bi želela slišati o tem? Na to, na kratko, o slabih posojilih. Določili ste specifične cilje za eh, ta proces, eh, ampak rešiti je treba tudi zgodovino, kot ste dejali. Če rešujemo zgodovino in če imamo pred sabo eh, države, ki imajo popolnoma drugačna začetna stališča, kako bi se vi lotili te problematike? Um, Jakob. Združevali bomo vprašanje. Jakob von Weizsäcker. Um, Gospod minister, lepo, da ste tukaj. Imam eno pripombo. Tudi kolega profesor Štrbati je zastavil vprašanje glede eh, vašega predloga o pozorovanju za brezposobnost in eh, to je še en kazalnik, eh, kako problematični so vaše predloge. Na to pa organizacija Eh, evropskega javnega dobrega za 21. stoletje. Tukaj imamo naprimer eh, eh, obravnavo beguncev, nadzor nad zunanjimi jami, varnost in obramba, razvojni sistemi za Afriko, naprimer energetika, podnebje, inovacije in tako naprej. To je agenda, ki je že bila oblikovana. In moje vprašanje za vas je naslednje. Kako boste zagotovili, da bo mogoče tudi v kontekstu večletnega finančnega okvira Eh, razprav, ki tečejo eh, na tej strani eh, v obliki neke variabilne geometrije, če niso vse države članice pripravljene oziroma če ne želijo sodelovati pri tem, ali je to res neko javno dobro, evropsko javno dobro, ki bo povečalo vrednost, dodat, dodano vrednost Evropske unije. A bomo zagotovili sredstva za vse to v naslednjih letih? Hvala. Georgios Kircos. Okay. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad čestital ministru eh, za zelo natančne odgovore in za evropski pristop. Rad bi spostavil vprašanje, ki je povezano z Grčijo. V Grčiji imamo resno težavo. To je financiranje krških programov in pa strogi ukrepi, ki so bili uvedeni. Seveda smo šli uh, k mednarodnemu denarnemu skladu, zato da bi poskrbeli za financiranje programov, ampak še vedno smo predmet zelo strogih ukrepov in to poraja vprašanja na politični ravni. Ministri so dejali, da je gospodarstvo v boljšem stanju. Uh, to ste dejali tudi vi, ampak še vedno uh, imamo reze v pokojninskem sistemu in teh bo še več. To poraja številne težave. Kot sem dejal, obstajajo ti zelo strogi ukrepi, ki se izvajo, ki na eni strani poskrbijo za dobre ekonomske napovedi, po drugi strani pa ne upoštevajo. Uh, Reševanja te problematike na politični in na socialni ravni trenutna opozicija bo morda nekega dne eh, v vladi, ampak tudi oni bodo v isti problematični situaciji. Sam eh, si prizadevam za bolj fleksibilen pristop, kar se tiče grč, grčkega gospodarstva v evroskupini. Zanima me, če bi lahko pomagali pri takšnem eh, pristopu. Hvala. Hvala za različno vprašanje. ko gre za ediks, moramo razumeti nekaj. Imamo evropsko upravljanje, ko gre za reševanje bank. Tukaj uh, odločamo na evropski ravni, banke nadzorujemo na evropski ravni in vprašanje, kaj narediti prej ali kasneje, mora upoštevati ta pravila in to se v glavnem tudi dobro izvaja ko bomo enkrat imeli Edis, bo pa tako, da bo upravljanje v prvi vrsti na ravni držav članic. In tukaj obstaja neka razlika. Ne gre za to, da bi ena institucija sprejela odločitev o tem, namreč odbor, izvršni odbor eh, reševanja bank, ampak da je vedno treba zajamčiti odgovor, eh, odgovornost potem bodo seveda tveganja večja in eh, k temu bomo morali prištevati še nova tveganja, ki jih sploh še ne poznamo. Tehnične spremembe bodo omogočile, da bo nekdo nekje odprl podjetje, se etabliral kot banka, bo potem za finteh zbiral sredstva po celotni Evropi, jih izdajal in to seveda pomeni določene, določena tveganja za uloge, ki pravzaprav v tem trenutku presegajo našo predstavo. Zato moramo najprej razmisliti o tem, kako lahko uh, poskrbimo za kar najbolj enotne standarde za ta režim. No, s tem eh, so, poveda, so povezana tudi slaba posojila, tveganja, ki jih predstavlja ta posojila. Morali bomo razpravljati o ukrepih proti pranju denarja in morali bomo spregovoriti tudi o tem, kakšen, kakšno težo imajo državne obveznice v bilancah bank. Vse to so vprašanja, ki so pomembna, lahko najdemo odgovore, ampak zato pač potrebujemo tudi neko konkretno agendo. E, tako da želim biti jasen, treba je pripraviti časovnico, ne bo pa enostavno odločati o vsem tem. Največja razlika pa je ta, da imamo pri reševanju bank evropsko upravljanje, ki ga pri Edisu nimamo. Tam imamo nacionalna upravljanja in pogoji so popolnoma drugačni. To je treba upoštevati. Kar se tiče slabih posojil. Ja, treba je zmanjšati eh, obseg teh posojil, tukaj si je treba zastaviti cilj in ga potem spoštovati in treba je pri vsem skupaj upoštevati tudi pretekle izkušnje. Nadzorna struktura bo verjetno morala sprejeti neke vredostojne dogovore z bankami v zvezi s tem, pa tudi v povezavi z mehanizmom za reševanje bank. In potem, ko bo dogovorjen sistem jamstva za uloge, bomo morali ustvariti ustrezne pravne pogoje. Zato, da bodo upniki lahko uveljavili svoje zahteve do dolžnikov. Bančni sistem, v katerem nič ni gotovo, v katerem nimaš jamstva, da bo tvoj denar vrnjen, ja, to bo pomenilo, da nihče spoh ne bo več vlagal denarja. ne moremo imeti sistema, ki bankam ne bo omogočil, da zahtevajo dolg od svojih upnikov, uh, od svojih dožnikov. Um, ehm, in nekatere države so še dolgo oddaljene od tega. Vidimo, da se recimo prodajajo svežni dolgov, pa se potem vrne samo 10 odstotkov tega. In to jasno kaže, da pravni sistem takšnih držav ni sposoben eh, tukaj upravljati svojih nalog. evropske vrednote in večletni finančni okvir. Tukaj imamo prav gotovo nekaj manevrskega prostora, kaj ti. Eh, tudi če ostanemo pri enem odstotku BDP-ja, je to eh, lahko to pomeni bistven porast eh, prispevkov nekaterih držav članic. v nekaterih celo do 40 odstotkov, seveda ne v največjih državah. Tako da tukaj moramo biti previdni eh, in eh, upam, da boste imeli eh, tudi tukaj nek občutek za to, da z takšnimi predlogi ne bomo spodbojali populizma v naših državah. No, seveda pa se treba posvetiti vprašanju, kot so varovanje zunanih meja, nadaljni razvoj infrastrukture, migracije in tako naprej. Vse to je izredno pomembno tudi za možnost rasti v naših gospodarstvih. Skratka, te razprave o večjem finančnem okviru so zelo pomembne in na to bomo morali biti pozorni tudi pri naših razpravah o proračunih v prihodnih letih. Potem še Grčija, in mednarodni denarni sklad. No, Grči moramo sedaj pomagati, da bo ponovno dobila dostop do finančnih trgov. To seveda mora temeljiti na zaupanju. Če nišče ne bo imel zaupanja, mednarodni finančni trgi, podjetja, državljani, če nišče ne bo imel zaupanja, potem bo ta vrnitev na finančne trge veliki ziv. Zato je dobro, da smo sprejeli dogovor o obdobju po izteku programa. Ne glede na to, kdo bo vladal takrat v Grčiji, kajti nič drugega spoh ne bi delovalo. Skratka, tukaj ne smemo eksperimentirati, treba je najprej zagotoviti zaupanje, izgraditi zaupanje in razčistiti, ali obstajajo predpogoji za to, da je v tej državi zagotovljena stabilnost in da se izpet omogoči dostop do trgov. Dober finančni režim, rast je seveda predpogoj za to, Bi pa seveda bila napaka, če bi Grčija sedaj se odpovedala reformam, ki so bile vključene v program. Dobro, cilj je prej ali slej stopiti iz programa, ampak vseeno je treba ostati pri zavezah, ki so bile sprejete v okviru programa. No in pa k temu spada seveda tudi mednarodni denarni sklad. Ja, denarni sklad ima tam še vedno posojilo desetih milijard evrov. Najlepša Hvala, Pedro Silva Pereira. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad pozdravil ministra, hvala, da ste nas obiskali. Še posebej pozdravljam vašo podporo ideji proračuna evromoča, ne zgolj za konkurenčnost in stabilizacijo, ampak tudi za konvergenco. To je zelo pomembno. Imam tri vprašanja o spremembi evropskega proračuna stabilnostnega mehanizma v Evropski denarni sklad. Uvodoma ste dejali, da potrebujemo velik korak naprej, potrebujemo spremembe in nove funkcije. Ampak, ko ste odgovarjali na vprašanja, ste v skladu z izjavo iz Mesenburga pojasnili, da ste eh, imeli v mislih uh, postopek v dveh korakih, najprej sprememba medvladnega sporazuma in šele v poznejši fazi eh, vključitev ESM-a v zakonodajo Evropske unije. Moje vprašanje je naslednje. Reforme za eh, bolj enotno, združeno, demokratično Evropsko unijo, eh, glede na to, ne, oziroma bi bile ali ne bi bile uh, reforme zunaj Evropske unije brez demokratičnega nadzora, uh, nadzora Evropskega parlamenta. Naprimer. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kako velik korak predlagate, glede na izjavo iz Mesenburga, uh, eh, druga faza vključuje vključitev ESM-a v uh, pravo EU in pri tem bi morali uh, Eh, ohraniti ključne značilnosti eh, upravne seme. Kaj to pomeni? Kaj pomeni, če ohranimo upravljanje SM-a takšno, kot je? In še zadnja stvar, ena od funkcij te nove institucije, tega Evropskega monetarnega, Evropskega denarnega sklada, bi bila ta, da eh, bi lahko ocenjeval situacijo v državah članicah brez podvajanja vloge komisije. Vemo, da komisija pripravlja eh, zelo široke ocene eh, ekonomskega stanja v državah članicah. Kje je torej ta manevrski prostor za dodatne ocene neke nove institucije? Hvala. Hvala, Vener Langen. Eh, Hvala lepa, gospod minister. Dovolite, da se vam dam kompliment kot krščanski demokrat. Nikoli še nisem videl finančnega ministra, ki bi se tako hitro, tako dobro znašajo na svojem mestu. Potem imam nekaj vprašanj v zvezi z koalicijsko pogodbo. ESM, rekli ste, da želimo to imeti v evropskem pravu, v koalicijski pogodbi pa je, da to ne bi smelo vplivati na pravice nacionalnih parlamentov. To je kvadratura kroga. Lahko pojasnite, zakaj gre. Je drugo vprašanje. Govorili smo o. Večlet, eh, o FTT, o poročanju po državah, ne pa o reformi DDV. Nemčija ima državni sistem, ki ima. Ki izgublja milijarde letno samo zaradi goljufij na področju DDV. Um, majhne državne članice imajo davčno politiko, ki obremenjuje velike države članice. Kako vidite možnost, da bi se to uh, v prihodnje spremenilo in kako se bomo odzvali na Trumpovo davčno reformo? in pa še višji prispevki Nemčije po brexitu bodo potrebni. Oettinger je že podal predloge, te so v Nemčiji kritizirali. Kakšno bo tukaj stališče? Smo pri 1,24 odstotkov ali pri, nič, pri 1,0 odstotka? Jonas Fernandez. Najlepša hvala, Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Hvala. Lepo pozdravljeni, gospod Šolc. Najprej bi vam želel čestitati za to, da ste stavili na ta stabilizacijski mehanizem. Vi poznate predlog komisije, ki vključuje uporabo um, prihodkov iz e Amazona, da bi financirali obresti za ta mehanizem, ki ga je predlagala komisija. Kako gledate na to, da bi del teh pristojben uporabili za to, da bi financirali mehanizem stabilizacije? No, eh, v glavnem pa bi želel spregovoriti o Edisu. Ja, vi ste že eh, spregovorili o tem predlogu, ki ga obravnava ta parlament in svet jaz tukaj razmišljam na naslednji način. In sicer mislim, da tukaj obstaja velika nevarnost moralnega tveganja. Ta problem je očiten in gre pripisati predvsem dejstvu, da evropske institucije regulirajo bančni sistem, nadzorujejo bančni sistem, evropske institucije rešujejo bančni sistem in nacionalne institucije pa se mora potem ukvarjati z eh, dobrimi ali slabimi odločitvami na tem področju. Jaz mislim, da tukaj obstaja neko moralno tveganje. Tisti, ki sprejema odločitev, potem ne prevzema posledic te odločitve. Kdo bo upravljal tveganja v zvezi z eh, vlogami? Uh, tu je status quo popolnoma nespremljiv. Tako ne gre. Ali bomo napredovali, no vi ste omenili napredek na področju bančnega svežnja, ali pa bodo še vinne države članice naredile korak nazaj, kajti ta situacija preprosto ni vzdržna. In pa drugič, ali se strinjate glede, glede um, makrobonitetnega radikala? nadzora nad državnim dolgom. Eh, to nismo povezali z Edisom, ampak jaz ne poznam eh, nobene monetarne unije brez nekega sklada za izravnavanje tvegan. Se pravi, ali bomo eh, makrobonitetni nadzor državnega dolga povezali tudi z razpravo o tveganjih ali pa bomo to vključili v razpravo o Edisu. Najlepša hvala. kolegi in kolegice, nimamo eh, veliko časa, tudi sam imam kratko vprašanje glede na razpravo, ki smo jo včeraj imeli z Elke König. Pogovarjali smo se o značilnostih eh, varnostnega mehanizma backstopa. Pravilno je pojasnila, da če želimo, da je backstop učinkovit, eh, da je treba vedeti, da denar obstaja. Drugače reševalni organ ne more podpisati sklepa o reševanju, zato ker morajo 100 odstotno eh, nek konec tedna vedeti, da je denar eh, na voljo. In imamo eksante 8 odstotkov in tako naprej. Eh, kako ocenjevati to občutljivo vprašanje upravljanja in sprejemanja odločitev v zvezi z backstopom? Na kratko še gospod Marijas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, slišite tolmačenje? Hvala. Gospod eh, minister, Nemčija je država, ki spoštuje svoje zaveze. Imamo vprašanje. 14. marca leta 19, uh, 1942 uh, je Nemčija uh, sklenila posojilo uh, v Grčiji. Uh, zadnji del je bil poplačan, ali drži rezultat. 1993, a boste nadaljevali z izplačilom. Gre namreč za več eh, milijonov evrov. Eh, glede na to obvezno eh, posojilo, ki je bilo nabrano leta 1942, plačevali ste ga več let, ampak ni še popolnoma izplačeno. Zanima me, če boste z izplačili nadaljevali. Hvala za vaše vprašanje. V zvezi z ESM ste popraševali po upravljanju na tem področju. Dobro, o tem se bomo morali še pogovoriti, ne morem eh, tukaj sedaj predstaviti eh, uradnega stališča, lahko pa predstavim moje stališče. Nimamo druge izbire, kot pa da imamo strukturo odločevanja, ki bo vključevala tudi predstavnike držav članic. Vse ostalo bi, zah, bi ne bi izpolnila zahteve po nadzoru, eh, po parlamentarnem nadzoru nacionalnih parlamentov. Zato mislim, da nima smisla, da zasledujemo neko idejo, ki ni izvedljiva. Številne države članice spoh nima tukaj druge izbire zaradi svojih pravnih sistemov. Ne bi mogle sprejeti reforme, kjer bi nekdo tretji odločal o proračunskih zadevah um, posamične nacionalne uh, države. Zato nima smisla, da skušamo to črtati, kajti za številne države članice za to preprosto ni možnosti. Mi ne moremo delegirati te odločitve nekomu drugemu tudi za Nemčijo to velja. Zato potrebujemo učinkovite, hitre mehanizme, eh, ki bodo omogočili hitro odločanje tudi preko vikenda. Eh, napačno bi bilo, če bi menili, da se lahko tukaj izognemo predstavnikom nacionalnih držav, kajti nekatere države potem preprosto ne bi mogle pri tem sodelovati. Tako da. Uh, Tem, to, temu se ne bomo mogli izogniti. Potem vprašanje, kako priti od A do B in kako bo to potekalo. V okviru trenutne pogodbe bi sprememba ESM-a zahtevala tudi spremembo evropskih pogodb in uh, ta sprememba bi morala vključiti ESM v pogodbe o delovanju Evropske unije. To bi pomenilo, da bi morali vključiti tudi določbe v zvezi z nadzorom strani nacionalnih parlamentov. Torej, to je treba med seboj povezati, to je pomembno za številne države članice, ki imajo ustavno-pravne sisteme, eh, ki jim druge možnosti ne omogočajo. Če bi to upoštevali, potem bi to bilo v skladu tudi z eh, nemško ustavo. Drugič, reforma DDV. Mislim, da je tukaj treba poskrbeti za napredek. Nekaj predlogov imamo na dnevnem redu, nekatere smo že začeli izvajati, manjše. Eh, eh, treba sprejeti tudi manjše reforme, zato da bomo tukaj odpravili zastoj. Upam, da bodo odpravljeni zastoji in da bomo končno tukaj prišli do dogovora. Številni ste spraševali tudi o prelaganju dobičkov in, obdavčja, ob, o, o, o, in obdavčevanja. BEPS ostaja pomembna tema, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi drugi. No, če si ogledate ameriško davčno reformo, pa vidite, da, je, da so tam vključeni strogi ukrepi za boj proti prelaganju dobička in pa izogibanju davkom. Uh, v okviru OECD-ja in G7 potrebujemo neko pobudo na mednarodni ravni. Treba je sprejeti takšen režim, ki bo še bolj učinkovit kot ta, ki ga imamo danes. Spraševali ste tudi o pogodbah. um, en odstotek BDP-ja, če je to merilo, je to povečano z, povišavo, z povečavo sredstev, uh, kar se tiče proračuna. In um, če bi skušali to še povečati, bi to naletelo na odpor v določenih državah članicah. Treba pač preučiti razmere z nacionalnimi proračuni. Potem EDIS, to je dejansko pomembna tema. No, um, morda bi tukaj lahko povedal neko anegdoto, ko sem bil uh, član nemškega Bundestaga in ko smo imeli težave z islandskim bančnim sistemom, so prišli v moj urad, v mojo pisarno številni državljani, ki so rekli, jaz sem naložil moj denar v islandske banke in sedaj ga želim nazaj. In jaz sem jim povedal, nimam pristojnosti za to, da vam pomagam. Oni so se odločili, da bodo naložili denar v državo, ki ni imela varovanja bančnega sistema, zato da so dobili nič cela pet odstotka više, više obresti. Tako da to ponazarja, da ni pomembno samo to, da imamo um, torej pomembno je to, da imamo zavarovan bančni sistem, jasne morajo biti odgovornosti. Um, vsaka država mora pač pri tem uh, prevzeti svojo odgovornost. Potem še vprašanje državnih dolgov. Razpravljamo lahko o tem, kako kako velik je lahko delež državnega toga v bančnih bilancah, o tem je treba razpravljati. Eh, ja, več pravzaprav nimam v zvezi s tem dodati. Tudi kar se tiče upravljanja, sem o tem že večkrat govoril. Mr. Mr. Maria. German loan. Thank you very much. So I would like to thank very much uh, Minister Scholz. Uh, Zahvaljujem se ministru Šolcu. In tako gospod, ko gospod uh, Langen bi tudi sam rad povedal, da imate vajeti pri tem tehničnem dosegu v eh, rokah in to trdno. Hvala za proevropsko usmerjenost. Veselimo se tega eh, dialoga, želimo ga nadaljevati tako svetom, kot tudi z vami osebno. Samo eno stvar bi rad pojasnil. Tolmači bomo sedaj prekinili s tolmačenjem kot eh,